Dobro jutro vsem, sedite se. Naj pozdravim dragacijo z Gardije di Finance, ki je tudi na našem sestanku resnično prisrčno pozdravljeni. Cenimo sodelovanje z vami in vemo, da ste eni najbolj resnih v Evropi, zato smo veseli, da ste z nami. Upamo, da bomo naslednje leto, ko bomo v Italiji, se z vami sestali tudi tam. Tako, dnevni red, novice in jeziki. Naj povem, da prenašamo ta sestanek po spletu. Prav tako imamo spremembe, kar se tiče sodelavcev sekretariatu. To lahko preberete v dokumentih. Želi kdo besedo? Ne. A, Bart, prosim. Hvala lepa. Predsednica, morda na kratko nekaj, kar se tiče dnevnega reda. Domnevam, da bodo kolegi iz našega odbora spremljali tudi aktualne novice in nedavno smo prebrali v enem časopisu članek, kaj se dogaja med Olafom in eh, nadzornim odborom. Zdi se, da je to hm, zgodba, ki se nikoli ne konča prebrali smo, kaj je nadzorni odbor počel prekorači svoje pristojnosti. Pogovarjal sem se potem s kolegi, ki so v tem odboru in to je vse skupaj izmišljeno. To je bilo v časopisu politiko in to je verjetno prišlo od eh, določenega vira, vendar pa tema članka kaže, da je to prišlo iz Olafa in ne iz nadzornega odbora generalni direktor OLAF-a bi morda moral spregovoriti na to temo in predlagam, da kot predsednica odbora date to na dnevni red koordinatorjev in da se s tem ukvarjamo. Gospa Georgijeva bi morda morala tudi izvedeti, kaj se dogaja na relaciji OLAF nadzorni odbor. To ni dobro razmerje in obnašanje gospoda Kestlerja je obžalovanja vredno. Äh, Hvala lepa. Da, tudi sama se s tem strinjam. To je nova stopnja eskalacije in sicer na osebni ravni. Vtis, ki se zbuja, tudi z grafikami, ki smo jih videli, se sprašujem, kaj se dogaja, zakaj sedaj primerjamo potne stroške in posameznike resnično se mi zdi, da nekdo protipravno izkorišča stvari zase ali bolj kot drugi. In to je nova stopnja eskalacije. Česa takega do sedaj še nismo imeli, pa smo že veliko doživeli. Tudi meni se zdi to zelo obžalovanja vredno in spet se kaže, da v bistvu generalni direktor tega ne bi smel početi. Saj jaz tako razumem za domnevnimi proračunskimi skrbmi se skriva. Za 20 tisoč evrov se krega, ki jih morda sploh ni. Naj opozorim, da je to toliko, kolikor posamezniki zaslužijo neto na mesec. To se mi zdi torej nesorazmerno in zelo škoduje v gledu. To bo za nas težka zgodba za sodelavce v državah članicah, da bi dobro delali, kaj ti sedaj bodo zaskrbljeni zaradi svojega ugleda, če počnejo to, kar od njih pričakujemo. Torej, to bomo obravnavali na sestanku koordinatorjev. Mislim, da je to nujno potrebno in to je obžalovanja vredno. Prav, sedaj pa dnevni red, tretja točka, posebno poročilo o javnem naročanju na področju odhodkov EU za kohezijo. To je zelo pomembno posebno poročilo. Poročevalec je kolega Balčitis in tudi pristojni član Evropskega računskega sodišča je tukaj, to je gospod Taun in bo kar predstavil poročilo. Prosim. Hvala lepa, gospa Gresle. Spoštovana predsednica, poročevalec, člani odbora, hvala lepa za priložnost, da predstavim to poročilo v imenu Evropskega računskega sodišča. Rad bi čestital poročevalcu gospodu Balčitisu za pripravo delovnega dokumenta, ki je prijazno upoštevalo naša priporočila. Hvala lepa tudi Milano Smitnu, projektnemu vodi, ki je tukaj in mi pomaga. Kar se tiče izpolnevanja pravil javnega naročanja na področju kohezije, to je stalni znaten vir napak. To ste videli kot odbor že v posebnih poročilih sodišča v kar nekaj letih. In vi kot Evropski parlament ste vedno znova pozivali, da naj se to področje izboljša. Če se ne spoštuje pravil javnega naročanja, potem ne gre tukaj samo za izpolnevanje pravil to lahko resno vpliva tudi dodano, na dodano vrednost. Evropska politika javnega naročanja mora biti ključni instrument pri vzpostavljanju skupnega trga in pri dosegi pametne, trajnostne rasti po strategiji EU 2020. Istočasno pa moramo zagotoviti kar se da učinkovito rabo javnih sredstev. Ta revizija nam je dala priložnost, da nadgradimo dognanja sodišča v okviru letnega poročila in želeli smo ugotoviti, kaj točno se dogaja, analizirati komisijo, ukrepe komisije in držav članic bolj poglobljeno. Naj povem, da je sodišče objavilo poročilo tudi o javnem naročanju na področju podeželskega razvoja in aprila ste to obravnavali v tem odboru. V tej reviziji so, smo obiskali štiri države članice. Češko republiko, Španijo, Italijo in Združeno kraljestvo kjer je bila odkrita visoka stopnja napak pri pravil javnega naročanja v obdobju 2009 do 2013, ko smo izvajali revizije in podajali izjave o zanesljivosti. To 15 organov je bilo odgovornih za operativne programe na področju kohezije v tem obdobju in tudi za Evropski socialni sklad. Prav tako smo poslali kratko anketo 28 revizijskim organom v EU. In v obdobju 2009-2014 smo želeli, da bi se države članice lotile boja proti neizpolnjenju pravil pri javnem naročanju. Kaj smo ugotovili? Poročilo kaže, da tako komisija kot države članice morajo storiti več, da se lotijo težav pri napakah pri javnem naročanju na področju kohezije. Videli smo, da obstajajo težave po vsej Evropski uniji na tem področju. In to ne pomaga pri učinkovitem delu na področju kohezije. Napake so bile odkrite v približno 40 odstotkov projektov, ki smo jih revidirali v obdobju 2009 do 2013. Sistemska analiza napak komisije in držav članic je omejena in takšna obsežna analiza napak se ne upravlja zato, ker ni koherentnih podatkov tako na ravni komisije kot tudi držav članic. Komisija je izvedla samo eno analizo leta 2011, od takrat pa posodobitve ni bilo. Naša revizija kaže, da je komisija in da so države članice začele z ukrepi, da se lotijo tega vprašanja, vendar pa veliko je potrebno še postoriti. Nedavna zakonodaja o javnem naročanju pa ima potencial, da se te težave, napak pri javnem naročanju, loti. Veliko pa bo odvisno od izvedbe. Tako imenovano eksante pogojevanje To so predpogoji, ki so nujni, da zagotovimo učinkovito in uspešno delo Evropskega strukturnega in naložbenega sklada. V veliko primerjih ni bilo izpolnjeno. Sodišče je ugotovilo, da od začetka 2015 je komisija ugotovila, da 12 držav članic ni izpolnilo pogojev, kar se tiče strukturnih in naložbenih skladov za javna naročanja v novem obdobju 2014 do 2020. Ti pogoji so seveda potrebni za učinkovito in uspešno uporabo evropske pomoči. Ukrepi komisije od leta 2010 so sedaj začeli ciljati na to težavo. Še prav posebno interna eh, skupina in akcijski načrt so koraki v pravo smer. Vendar pa mislimo, da moramo imeti ustrezno vodstvo, da se tega vprašanja lotimo in da ne bo napetosti med državami članicami med dvema ciljema. Po eni strani izboljšanje sistema javnih naročil, po drugi strani pa promocija absorpcije evropskih sredstev. Poročilo tudi govori o informacijski tehnologiji, ki bi lahko pomagala pri reševanju teh težav pri javnem naročanju. To ima lahko transformacijsko moč vendar pa so sistemi seveda različni po državah članicah in podatkovne baze, kot je Arahne, strani komisije, pomagajo v boju proti prevaram. To je potrebno še ustrezno izvesti v državah članicah, zato da bi lahko poželi sadove tega sistema. Torej, sodišče priporoča sledeče in povzemam. Komisija in države članice bi morali zbirati podatke o stopnjah napak pri javnem naročanju in tudi vzroke za to na področju kohezije. Drugič, če se pogoji za uporabo strukturnih in naložbenih skladov ne izpolnjujejo do konca leta 2016, bi komisija morala uporabiti svoja pooblastila in to dosledno, da potem ne izplača državam članicam plačilo v dobu 2014-2020, dokler ne popravijo tega. Tretje priporočilo in četrto skupaj, morali bi objavljati notranji, komisija bi morala objaviti notranji akcijski načrt, izboljšati svojo koordinacijo in tudi spostaviti skupino na visoke ravni za vodstvo. Petič, komisija bi morala zahtevati finančne popravke, kjerkoli ugotovijo, da države članice ne uporabljajo, ne izvajajo dobrih eh, nadzorov na prvi stopni. In končno šestič, komisija in države članice morajo še naprej izkoristiti možnosti informacijske tehnologije na področju kot je e-javno naročanje in eh, miniranje podatkov. Naj se zahvalim komisiji za odlično sodelovanje med revizijo. Zelo smo veseli, ko smo videli, da bodo sprejeli vsa naša priporočila in veselimo se tesnega nadzora, kako bodo to počeli v praksi. Upamo, da bo to poročilo veliko pomoč poslancem Evropskega parlamenta, še prav posebno vašemu odboru kot nadzorniku Evropskega proračuna. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Ja, Hvala lepa. To je zelo zanimivo in pomembno poročilo. To je naš vsakodnevni kruh vendar pa seveda nas skrbi vprašanje kakovosti javnih naročil, zakonitosti, kaj ti javna naročila so jedro skupnega trga. In v bistvu nisem nikoli razumela, zakaj se bolj ne lotevamo tega vprašanja, teh napak, kaj ti te, ti elementi spodkopavajo skupni trg, če obstajajo napake. Zato se vam zahvaljujem za to. Sedaj pa poročevalec, gospod Bačitis, prosim. Ačiū gerbime pirmininkė, gerbimi kolegos. Hvala lepa. Gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Svojo predstavitev bom začel zahvalo Filu Winoonu, ki je predstavil izčrpno poročilo. to poročilo, kot ste že omenili, bi naj olajšalo naše vsakodnevno delo. Kajti, če nam bo skupaj uspelo pozvati komisijo, da naj se drži teh priporočil, potem bomo dosegli že precejšen napredek. Tako se bo naše delo olajšalo in ne bo tako zapleteno, kar se tiče izpolnevanja pravil pri javnem naročanju. Kot je kolega že povedal, smo izvedli revizijo v štirih državah. Te države pridobivajo veliko kohezijskih sredstev. To je Češka, Španija, Združeno kraljestvo in še ena država. Torej, te analize so včasih vzeli tudi precej osebno. Vendar pa razumeti moramo, da tukaj seveda nismo želeli delovati na osebnostni ravni, želimo samo pomagati razumeti državam, kje so težave in včasih brez ukrepane komisije to ni možno. Že na začetku leta 2014 sem pozval k temu, da bi razvili poenostavljeni sistem javnega naročanja, ki bi bil bolj pregleden in ki bi ponudil možnosti za MSP-je, da bi se lahko tega udeležili. V tem poročilu se zdi, da težav še nismo razrešili. V obdobju 2007 do 2013 so bila sredstva podeljevana ne, da bi sledili konkretnim ciljem in smernicam. Izbirni postopki niso bili jasni, poleg tega pa je pomembno tudi to, da države članice niso razširjale informacij, kako se sredstva Evropske unije porabljajo. Zato sem želel, najpomembnejša priporočila oziroma sklepe še enkrat ponoviti. 44 odstotkov vseh projektov je imelo znatne napake. To je nekaj, kar nam predstavlja predvsej zaskrbljenosti. Komisija bi morala ukrepati na tem področju da ta stopnja napak ne bi bila tako visoka. To si lahko pojasnimo s tem, da je izvedba direktive bila neučinkovita. Po drugi strani pa so kršili konkurenčna pravila in tudi udeleženci v teh projektih niso bili ustrezno izbrani. Države članice pa tudi niso razširjale informacij o potencijalnih napakah. Med priporočili sem zajel sledeče. Komisija bi naj pripravila podatkovno bazo o stopnjah napakov, napak in o pogostosti napak in o vzrokih. Samo tako bi lahko dosegli napredek in znižali napak stopnjo napak. Prav tako bi morali imeti tudi primerljive informacije. Potrebujemo osnovo za primerljive informacije, sicer bo sistem ostal zapleten in države članice ne bodo imele možnosti primerljivosti podatkov. Države članice bodo lahko trdile, da imajo pač drugačne sisteme. Komisija bi prav tako morala razviti akcijski načrt za javno naročanje in države članice bi morale tudi vsako leto poročati, kako ta načrt izvajajo. Prav tako bi morali vzpostaviti visoko skupino, skupino na visoki ravni, tehnični ravni, ki bi se ukvarjala s temi napakami seveda bi potem tudi na področju informacijske tehnologije se morali prilagajati napredku in bi morali uporabljati nove tehnologije v celotnem sistemu. Pozitivno pa je, da je v novem obdobju sedaj že možno od komisije zahtevati tehnično pomoč državam članicam podpiram priporočilo računskega sodišča, da bi v določenih primerjih ustavili izplačila, jih prekinili morda, če preventivni ukrepi niso delovali. Torej ne kar naenkrat, ne bi kar naenkrat ustavljali plačil, temveč eh, takrat, ko države članice priporočil ne bi upoštevale. Potem bi to bila tista zadnja rešitev. In seveda države članice morajo si izmenjevati najboljše prakse, tako bi potem tudi zniževali stopnje napak. In seveda je potrebno zagotoviti tudi udeležbo malih in srednje velikih podjetij. Hvala lepa. Hvala lepa. Vemo, da kar se tiče plačil, vedno imamo dve možnosti in da nas potem vleče k eni ali k drugi. Seveda pa je tukaj težava v tem, da so nekateri dobili sredstva, ki jih ne bi smeli. V določenih primerih celo 70 odstotne napake pri projektih so dobile podjetja, ki jih ne bi smela. Pri socialnem skladu je to bilo samo 16 odstotno pristotovnih skladih nekaj na 40 odstotkov. Torej, to so precejšnje napake in to je potrebno razrešiti. Če ne, ne bomo uspešni. Sedaj pa kolega De Jong. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi predstavniku računskega sodišča in poročevalcu. To je resnično zelo aktualna tema. Prav tako mislim, da je to primer za posebno poročilo kjer kažemo, kako pomembna je politika. To kaže tudi naš postopek na podlagi delovnega dokumenta in kar se tiče razrešnice. Tudi to ima svoje omejitve. Torej. Mislim, da so priporočila, ki jih je poročevalec prevzel, dobra. To je potem vključil tudi v svoj delovni dokument. To je dobro. In to moramo potem resno upoštevati tudi pri razrešnici morda bi morali se s poročevalcem o tem pogovoriti tudi za razrešnico, da bomo torej se na to še prav posebno takrat vrnili. Javno naročanje se ukvarja z izdatki različnih skladov Evropske unije in potem to vedno vidimo tudi v običajnih razrešnicah. Morda bi v razrešnici lahko, razrešnici lahko imeli tudi še posebno poglavje, na to temo. Naj navedem tri točke, ki se mi zdijo pomembne. Sam sem bil poročevalec v Senci za novo direktivo o javnem naročanju in med drugim sem, kar se tiče trajnostnega podeljevanja naročil, ko ni šlo vedno za najcenejše ponudbe, videl, da smo dosegli dobre rezultate in da smo izboljšali tudi dostopnost za MSP-je. V direktivi imamo tudi ukrepe, ki omogočajo dostop k javnemu naročanju tudi za MSP-je. In tukaj so prej v preteklosti bile uvire, ki smo jih sedaj odstranili v tej direktivi, vendar pa razočaran sem, da se izvedba še ni dvignila na visok nivo. Kriteriji so boljši za MSP-je, vendar pa gre tudi potem za razširjanje informacij o teh javnih naročilih. Tukaj bo potrebno storiti več. Malo srednje veliko podjetje mora vedeti, da je sedaj udeležba olajšana pri teh naročilih. Bo pa seveda težko razlikovati med čisto tehničnimi napakami, ker so bila pravila predzapletena, ali med napakami, kjer gre za korupcijo ali sistemske napake. Mislim, da bi morali na tem področju storiti še več, da bi to razrešili Seveda, če sedaj samo rečemo, da so pravila bila preveč zapletena in zato prišlo do napak, hm, to moramo nekoliko poglobiti. Morda bi lahko ugotovili, ali ne prihaja celo do navskrižja interesov, ki potem lahko vodijo celo do korupcije. In potem še zadnja pripomba. V odboru za skupni trg smo nedavno izvedli zakonodajni nadzorni postopek, kar se tiče e-javnih naročil. To je standardni obrazec, tako je podjetjem olajšano pridobivanje vseh osnovnih informacij. In škoda je, da to v tem poročilu še ni bilo upoštevano. V bistvu gre tukaj za temo odbora za skupni trg. To je zelo enostaven dokument. Tukaj pa imamo sedaj dokument, ko mora določeno podjetje izpolniti še razne vrste pogojev, da zadosti pravilom. Potrebujemo osnovni obrazec, ki se ne bo spreminjal, ne glede na javno naročilo. To bo imelo korist, še prav posebno za MSP-je. Za njih je to pomembno, kajti če potrebujejo veliko časa za izpolnjevanje pravil, potem to zmanjša dostopnost za MSP-je. Pomembno je, da torej upoštevamo to e-javna naročila. Vsi podpiramo, vendar pa moramo to dobro izvajati. Šoltes, Hvala lepa, kolega Šoltes. Hvala, eh, predsedujoče, za besedo. Eh, javna naročila seveda niso novost v našem pravnem prostoru v Evropi. Približno že več kot 25 let se ukvarjamo z sistemom javnih naročil in tudi eh, direktive javnega naročanja Eh, segajo v konec osemdeset ih let prejšnjega stoletja ampak občutek je da tudi po petindvajset letih se ukvarjamo z zelo podobnimi problemi kot pred desetimi kot pred petnajstimi dvajsetimi leti torej še vedno obstaja cel kup nepravilnosti napak in ko beremo eh, poročilo računskega sodišča smo lahko resno bom rekel zaskrbljeni za to kaj se bo tudi v prihodnosti dogajalo z javnimi naročili in vprašanje je ali je sploh mogoče na nivoju evropske unije doseči idealni eh, sistem skupnega trga v sistemu javnih naročil. Eh, računsko sodišče je celo eh, podalo oceno o morebitnih prihrankih v primeru če bi bil enotni trg oziroma skupni trg na javnih naročilih bolj povezan vendar taka ocena računskega sodišča seveda je lahko eh, realna hkrati pa seveda lahko vzbuja tudi vprašanje ali je to sploh mogoče doseči eh, zato so ocene o prihrankih pri javnih naročilih seveda vedno zelo zelo tvegane. sam eh, bi dodal samo par pomembnih reči in sicer tukaj v tem poročilu eh, je tudi razvidno koliko napak je bilo ugotovljenih v predhodni fazi koliko v fazi samega javnega naročanja in koliko po sklenitvi eh, pogodbe oziroma ob sklenitvi pogodbe. zaskrbljujoče je to da je pravzaprav skoraj največ napak v predrazpisni fazi. Eh, veliko napak se dogaja tudi na področju ki je seveda očem skrito v smislu transparentnosti to so vsa tista naročila ki se izvajajo pod vrednostnimi pragi takrat ko javnega naročila ni potrebno objaviti v uradnih glasilih ali evropske skupnosti ali držav članic in tu seveda je pomemben prostor kjer evropska komisija lahko naredi korak naprej tudi s priporočili kaj kako obravnavati naročila pod vrednostnimi pragovi zdi se mi pa mogoče kot neko priporočilo in pobuda tudi evropskemu računskemu sodišču da eh, razmisli o tem da mogoče v bodočnosti pripravi eh, revizijo katere cilj bi bil ki je sicer zelo bi eh, rekel drzen ali so javna naročila v evropski uniji sploh dosegla svoj namen ali torej je njihov obstoj res upravičen govorim pa skozi nekatere kriterije govorim o prihrankih in učinkih na evropski proračun o tem o čemer se pogovarjamo že vrsto let o dostopnosti mladih in srednjih podjetij v tem sistemu eh, govorim tudi o enotnem trgu ali se s sistemom javnih naročil resnično krepi notranji trg to pomeni sodelovanje podjetij med državami članicami ali v realnosti večino javnih naročil dobijo domača eh, podjetja države, ki seveda objavlja eh, javna naročila. To seveda so vsa vprašanja, ki so izjemno pomembna in mislim, da je to tudi en, eden od podatkov, ki, bo, ki bi bil zelo zanimiv tako za evropsko javnost kot tudi za Evropsko komisijo. In pri Evropski komisiji bi dodal samo eh, še nekaj v tem poročilu je tudi interni akcijski načrt komisije za javno naročanje eh, ki so ga potrdili direktorji za regionalno in mestno politiko eh, januarja. dva tisoč štirinajst tukaj je dvanajst ukrepov od katerih kar precejšnji del se še ni začel izvajati in mislim da tudi komisija eh, mora na tem področju odigrati svoj del in poskušati zlasti v obdobju ko se implementirajo nove direktive v države članice storiti več da je ta implementacija uspešna in da pravzaprav eh, uporaba teh direktiv doseže svoj namen. Hvala. Ja, Ob desetih prihaja generalni sekretar, še nekaj točk imamo, tako da malo hitreje. Kolega Gajer, prosim. Ich habe dir schon am Dienstag diesen Gefallen nicht tun können. Ich weiß auch nicht, ob das. Hvala lepa. Za besedo najprej naj se zahvalim gospodu Ovnu in Zigmantasu Balčitisu za odlična dokumenta. Ko sem bil v severnem porednju v Vestfaliji in sem moral organizirati razpis za logo za določen projekt podjetja, je šlo za približno 5000 evrov, če se prav spomnim. In takratni šef mi je dal tri možnosti in je, oziroma dal mi je vsa pravila, ki sem jih moral upoštevati. In bilo jih je precej. In zato se torej sprašujem, ali niso ta pravila preveč zapletena, tako da se pravzaprav ne mogoče izogniti napakam. In potem nadalje kdaj pravzaprav potem zelo olajšavo, in to je nekoliko ironično, potem lahko povzročimo zrušitev skupnega trga. Razumem komisijo, je varuhinja pogodb in pogodbe so jasne, moramo imeti javna določila na evropski ravni, vendar pa seveda ne pričakujem odgovora sedaj, ampak če si ogledamo zapletenost pravil, potem bi seveda lahko zmanjšali obseg javnih naročil, ampak potem bi pa lahko prišli do točke, ko bi se skupni trg zrušil. Kje je ta meja, torej koliko manevrskega prostora imamo? Mislim, da kar nekaj. In gospod Owen v pripombi 25 se lotevate te teme zapletenosti vprašanje, ki se mi zastavlja, pa je, kaj menite o možnosti zmanjševanja kompleksnosti pravil, koliko bi to vplivalo na stopnje napak. To je prvo vprašanje. Drugo, za komisijo. Sodišče predlaga, da ukrepamo ostro. Namreč plačila iz regionalnega sklada bi v državah članicah, kjer so napake previsoke in ki ne storijo dovolj za znižovanje teh napak, ustavili. Rad bi izvedel od komisije, kakšna je pravna podlaga za to, na podlagi katere zakonodaje bi to lahko storili in kako hitro bi se to zgodilo. Torej, kako hitro, tukaj mislim, v dve smeri kdaj bi torej komisija rekla, sedaj pa država ni več zanesljiva in je potrebno ukiniti plačila. In potem drugič, kako hitro bo ta postopek prijel, kako hitro bo uveljavljen. Bomo samo pritisnili na stikale in 24 urah plačil ne bo več. Torej zanima me, kak je postopek, kako hitro se plačila ustavi. To je torej to drugo vprašanje, ki me zanima. Kolegicam in kolegom pa predlagam, da to temo, ki se mi zdi izredno pomembna iz različnih razlogov, predlagam, da se odbor s to temo še naprej ukvarja in da morda pripravimo tudi poročilo na lastno pobudo. Vemo, da je ta stopna napak predsešnja pomembna tema. In da bi enkrat dosegli ustrezno izjavo o zanesljivosti, bi morali postoriti še kar precej in zato se moramo tega lotiti z več plati. Hvala. Kolega Vali. Kolega Vali. Si, grazie. Hvala lepa. Bom skušal biti kratek, glede na to, da je naš čas omejen. Z velikim zanimanjem sem prebral to poročilo, kaj ti natančno opredeljuje temeljni problem zlasti v moji državi v Italiji, pa tudi kar zadeva vprašanje, ki se nanaša na kohezijske sklade, na socialne sklade, na sklade za regionalni razvoj. Tu je očitno prišlo do zlorabe sredstev. Vidimo, kako se porazdeljujejo sredstva v okviru javnih naročil. Obstajajo tudi pragovi, ki eh, dopuščajo, da se pri nekaterih razpisih sredstva neposredno porazdelijo. Vidimo tudi, kakšne napake se pojavljajo, naprimer zlasti pri predložitvi dokumentov na javne razpise. Sam pogosto potujem v moje državi in ljudje pravzaprav vedo veliko o razno raznih škandalih, naprimer nogometnem škandalu, drugih mednarodnih škandalih. Tu pri tem primeru, ko gre vendarle za napačno upravljanje sredstvi v okviru regionalnih in socialnih skladov, pa ljudje niso veliko seznanjeni s to tematiko, čeprav prihaja tudi do velikih napak pri upravljanju s temi sredstvi. Mislim, da bi morali tudi javnosti čim prej predložiti te informacije, da ne bomo javnosti zavajali. Zato moram reči, da sem presenečen na tem, da se o tem ne govori dovolj. Ukinitev plačil, če sistem ne bi deloval, s tem se strinjam. Mislim, da bi morali opredeliti tudi določeno časovnico, da ne bi prišlo do prevelikih napak. Zdi pa se mi, da bi morali to tudi upoštevati. Zelo pomembno je, da bi odbor bil vodila na tem področju, da bi predložil tudi svoje mnenja in pobude glede tega, kako z razpravo nadaljevati. Mene to vprašanje resnično zanima. Poskrbeti moramo za to, da bomo zaščitili interese evropskega proračuna. Ukrepati je treba v tistih državah, kjer je klientelizem precej razširjen pri upravljanju s sovrstnimi sistemi. Zdi se mi, da bi v teh kontekstih lahko storili veliko s tem pa tudi izboljšali rabo teh sredstev v dobrobit državljanov. Res preberite si to poročilo, številke so res nore in ljudi bi, po mojem mnenju, resnično morali obvestiti o tem, kaj se dogaja, ker gre, po mojem mnenju, za res izjemno velik škandal. Ja, danke schön. Um, Hvala lepa. V Zalcburgu smo uvedli elektronski sistem za e-javno naročanje in po veliko ovirah je bilo to sprejeto. Če je toliko težav bilo pri nas, potem mislim, da bi tudi druge bile, ampak uvedli smo to in mislim, da bi tudi v drugih mestih lahko. Včasih ne gre za pomankanje znanja, gre bolj za pomankanje volje in to obžalujem. In potem imamo sedaj tudi podatke na ključne preverbe in če druge države potem ki jih nismo uvedli v to, odkrijemo tudi take napake, potem me to nekoliko skrbi. Seveda je potrebno navesti, kaj države članice ne počnejo prav. In potem potrebujemo sistemske analize, ki pa so težavne. Podatkovna baza je nujno potrebna. In sicer ne samo tukaj, v Evropi, komisiji, temveč neposredno v državah članicah. Tam bi potem vse skupaj olajšali, ker bi bolje ovrednotili podatke. Zahtevamo več preglednosti. Leto je že minilo, pa nimamo otipljivih rezultatov in potrebno bo ne samo govoriti o tem, temveč tudi praktično kaj storiti. Bom potem enkrat v svojem mandatu lahko rekla, odlično, sedaj pa smo pregledni in morda bi morali iti po poti najboljših praks ali tudi najslabših praks. Tako da bi morda tudi pokazali s prstom na kakšno državo, pritisnili na njih in strinjam se s kolego Gajerjem, tudi mene zanima, kako hitro bi lahko ustavili plačila. Kaj ti hitreje, kot bi to šlo, bolje bi bilo, več pritiska bi bilo in potem bi lahko sredstvo uporabljali bolj smiselno. In še zadnji kolega Črnecki, prosim. Bardzo, dziękuję, pani... Najlepša hvala, gospa predsednica. Sam bi rad izredno čestital kolegi Balčitisu. To poročilo je zelo pomembno, res je ključnega pomena. Ne želim ga zgolj hvaliti in molaskati, resnično bi mu rad čestital iz vsega srca. Hvala lepa tudi gospodu Ovnu za učinkovito delo, ki ga upravlja na računskem sodišču. Nekaj pripombi imel. Strinjam se s kolegom Valjem, ki pravi, da bi morali voljivcem pojasniti, zakaj gre pri tej zadevi. Javni razpis in javno naročanja so vsaj na polskem eno od bolj spornih vprašanj. Naj podarim tudi to, da veliko zavisi od tega, kdo je v vladi. Če bi imeli jasna pravila, bi preprečili to vrstne zlorabe. Jasna pravila so torej nujna. Ne moremo pa dopustiti, da se evropska pravila spodkopavajo. To je enostavno nedopustno. Zato se mi zdi, da je predlog gospoda Garja dober. Namreč sprejeti bi morali pobudo, stopiti korak nazaj, razmisliti nekoliko o vsem skupaj, vzpostaviti bi morali sistem, v okviru katerega bi lahko ponovno razpravljali o teh vprašanjih. Sprejeti bi morali tudi zavezujoča priporočila. Mislim, da bi bil to pravi korak za naprej. Sam sem prepričan, da je to ključno vprašanje, ne zgolj za Evropsko unijo kot takšno, Na enem od sestankov AFETA e je kolega Belder predstavil poročilo o odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Ena od bolj spornih tematik je bila naprimer dostop evropskih podjetij do kitajskega trga. Evropska podjetja težko dostopajo naprimer do javnih razpisov na kitajskem. Evropska podjetja so pravzaprav izključena v tem trenutku z kitajskega trga in to je eno od bolj pomembnih vprašanj. Zelo pomembno bi bilo, da evropska podjetja, ki delujejo v tujini, podpremo. Komisjon. Hvala lepa. V imenu Evropske komisije pozdravljam gospod Vila Franko, Hansa Seberta in gospoda Alboja. Kdo bo začel? dobro bi bilo, če ne bi samo prebrali zapiskov, temveč če bi odgovorili tudi na vprašanja. Kdo bo začel, kdo se bo žrtvoval? Eh, Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Tudi strani generalnega direktorata Reggio bi se rada zahvalila računskemu sodišču in tudi gospodu Winu Ovnu za to poročilo. Poročilo je res uravnoteženo in zelo podrobno. Poročevalec gospod Balčitis je prav tako ena od oseb, s katerimi sem sodelovala, tudi s predstavniki računskega sodišča. Priporočila, ki ste jih podali, so zelo pomembna in tudi komisija jih je v celoti sprejela. Kolega Zeber, no, verjetno ga poznate bolje kot Jaz sem predstavljal, on predstavlja pač v generalnem direktoratu Regio sektor, ki se ukvarja z revizijami. Oba kolega, ki sedite na moji levi, sta strokovnjaka z tega področja. Nas zanima predvsem, kaj lahko na podlagi tega poročila računskega sodišča in poročila Evropskega parlamenta spremenimo. Kateri elementi so ključnega pomena? Mi smo prebrali obe poročili in prišli smo do zaključka, da je predvsem pomembno to, da se pogovorimo o vsem tistem, kar komisija počne na politični ravni, ko gre za razpise v kontekstu strukturnih skladov. Med generalnimi direktorati na tehnični ravni že obstaja dobro sodelovanje. Vendar je realnost, kakršna pač je. Zato se mi zdi, da bi morali razpravo spraviti na višjo raven. Komisarka Krejco, ki je odgovorna za regionalno politiko in komisarka Bjankovska, ki je odgovorna za javna naročila, se redno sestajata tudi z nami. Gospod Win Owen bo imel sestanek z njima 1. decembra. Pogovorili se bomo, kaj se dogaja z internim akcijskim načrtom kaj smo uspeli izpeljati, česa ne, kaj so storile države članice, kakšne ukrepe bi morali še izvajati v prihodnje. Nekateri ste že povedali, da je sodelovanje v tem trenutku namenjeno predvsem temu, da ugotovimo, kje se trenutno nahajamo. Torej, ali smo izpolnili vse pogoje, ki se nanašajo na ex ante pogojevanje, 12 držav članic ni izpolnilo zahtev, tri države od teh 12 so v umestnem obdobju opravile vse tisto, kar je potrebno. Ostaja pa vseeno še nekaj držav, ki ne izpolnjujejo v celoti pogojev. Pri teh državah smo se dogovorili, da pripravimo individualne akcijske načrte za vsako posamezno državo. Pripravili smo poglobljene akcijske načrte, Želimo si, da bi tudi tiste, ki izvajajo javna naročila in razpise, ustrezno usposobili, da bi se znali boriti proti korupciji in goljufijam. Obe komisarki se strinjata, da bosta v prihodnih treh mesecih oba generalna direktorata morala opredeliti neke vrste načrt oziroma neke vrste program, zato da bomo ob koncu leta 2016, kot to predvideva zakonodaja, pripravili priporočila. Takrat bomo lahko tudi ocenili, ali je ex ante pogojevanje speljano v celoti ali ne in ali lahko dejansko sprostimo sredstva iz strukturnih skladov ali ne. To je zelo pomemben vidik političnega sodelovanja. Občutek imam, da se je pravzaprav spremenilo samo sodelovanje med generalnimi direktorati. Sodelovanje je dobro, ne gre zgolj za to, da se pogovarjamo o javnih razpisih in naročilih, temveč tudi o tem, kako se uporabljajo strukturni skladi. Pomembno je, da imamo celovit pregled nad tem področjem. Poslanke in poslanci ste povedali, da so javna naročila in razpisi zelo pomembni, pomembni so zato, ker zagotavljajo javna sredstva, preko instrumentov javnih razpisov pa bi morali izpostaviti predvsem morebitne konflikte interesov, zaradi katerih utegne priti do goljufi. Zahvaljujoč sodelovanju med vsemi generalnimi direktorati se mi zdi, da je komisija storila bistvene korake naprej. Organizirali smo konference v 12 državah članicah, če se ne motim. Govorili smo predvsem o boju proti korupciji. Ja, počasi zaključujem, da bodo besedo dobili tudi ostali, ampak ta tema je res pomembna, tako da me je malo zaneslo, gospa predsednica. Skratka, zaključujem. Sodelovanje je odlično. Sedaj se lotevamo pregleda internega akcijskega načrta. Hvala. Hvala lepa. Kdo bo odgovarjal na vprašanja? Hvala lepa, gospa predsednica. Dobro jutro vsem. Tudi sam bi vas rad pomiril. Sam sem zelo zadovoljen z obema poročiloma. Hvala lepa tudi gospodu Vinu Owenu. Morda se vam zdi nekoliko sumljivo, da ga hvalim, ampak za nas je nekaj posebno običajnega, da sodelujemo z računskim sodiščem. Hvala lepa tudi gospodu Balčitisu za vsa priporočila. Mi jih jemljemo izjemno resno. Če predstavim stališče z vidika revizije, lahko vam povem, da smo bili zelo aktivni kar deset let delujemo že na področju javnih razpisov. V vsakoletnem poročilu predstavimo tudi dejavnosti, ki jih izvajamo tako na področju preventive, kot tudi na področju korektive. Kar zadeva preventivo, zelo vesel sem, da se znotraj komisije sedaj bolje usklajujemo, kar zadeva akcijski načrt. Generalni direktorat je med seboj tesneje sodelujejo. Akcijski načrti zajemajo veliko več kot zgolj revizijo. Moram pa reči, da sem na področju revizije zelo zadovoljna z rezultati, ki smo jih dosegli v zadnjih desetih letih. Par primerov. Preko revizij in preko odkrivanja napačnega izvajanja direktiv in napačnega izvajanja javnih razpisov smo uspeli zagotoviti veliko večjo skladnost. Izboljšali smo sisteme v številnih državah članicah. Če predstavim akcijski načrt za Grčijo, ki se izvaja od leta 2003 na področju revizije. Grške organe smo stalno naprošali naj radikalno spremenijo javna razpise na področju kohezijske politike. Za več kot 500 milijonov smo morali takrat popravljati zneske. Tudi v Španiji smo imeli podobne težave, odkar izvajamo revizije v Španiji od leta 2003, so se stvari bistveno spremenile, ko gre za javna naročila. Za več kot milijardo in pol evrov smo popravili sredstva in zneske v letu 2013. Ne, v letu 2011, se upravičujem, so v Španiji spremenili akcijski načrt za to, da bi popravili stopnjo napak. Od let 2005-2006 izvajamo svoje dejavnosti tudi na polskem. Predvsem smo na polskem odkrivali težave pri izvajanju samih projektov na področju kohezijske politike. Želim vam pravzaprav povedati zgolj to, da smo zelo aktivni na ravni posameznih držav članic, odpravljamo težave. V akcijskem načrtu smo združili vse posamezne ukrepe. Želeli smo izboljšati posamezne vidike, ne zgolj vidik revizije. Gospod Gajer je imel zelo konkretno vprašanje. Namreč, kaj lahko storimo za to, da zamrznemo plačila, da prekinemo z izvanjem plačil, če se pojavijo težave. Danes popovdne bo k vam prišel tudi generalni direktor DEFA, ki vam bo povedal, kaj se dogaja na tem področju, kakšne možnosti za prekinitev plačil imamo v okviru zakonodaje, ko gre za izvajanje javnih naročil na področju kohezijske politike, imamo možnost, da takoj prekinimo z izplačevanjem sredstev. Z izplačevanjem sredstev nadaljujemo takoj, ko v okviru revizije ugotovimo, da so bile napake odpravljene prej sem vam že predstavil primere treh držav, kjer smo uporabili to možnost. Kolegica Aljata je že pojavila ex ante pogojevanja v novi zakonodaji. Naša obveznost je, da do konca leta 2016 ocenimo, ali bodo države članice izvajale svoje akcijske načrte. Če akcijski načrti ne bodo zagotovili učinkovitih sistemov za javno naročanje, bo komisija morala prekiniti z izvajanjem sredstev pravno podlago za to imamo, mi bomo to možnost tudi uporabili. Do takrat pa bomo seveda tesno sodelovali z državami članicami, kot je rekla Vitorija, z posameznimi generalnimi direktorati se usklajujemo, kako obravnavati ta vprašanja. Želimo si, da bi do leta 2016 bili vsi sistemi vzpostavljeni. Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Generalni direktorat za rast je zadolžen za javna naročanja, za zakonodajo na tem področju. Mi pozdravljamo posebno poročilo in tudi delo, ki ga upravlja gospod Win Owen. Hvala lepa parlamentu in poročevalcu Balčitisu za upravljeno delo. Prav tako. Evropska pravila javnega naročanja se morajo izpolnjevati, kadarkoli se porabljajo sredstva iz okvira kohezijske politike. Potrebujemo strožja pravila v celotni Evropski uniji, na vseh sektorjih, ne samo v sektorju kohezijske politike, tudi ko gre za zneske pod pragom. 2,3 trilijona evrov, se pravi 20 odstotkov BDP-ja, se vsako leto porabi preko javnih naročil. Zato je poraba sredstev na kohezijskem področju zelo pomembna in lahko pozitivno vpliva na delovanje javnih naročil v celoti. Splošen napredek na področju javnega naročanja pozitivno vpliva na kohezijsko politiko. Gre torej za ta pozitivni krok posameznih dejavnosti, ki vplivajo drugo na drugo. Komisarka Bjenkovska kohezijski politiki posveča posebno pozornost tudi v nadaljnih ukrepih, ko bomo pripravljali priporočila se bomo kohezijski politiki še posvečali. Vemo, da je treba pripraviti priporočila, ko gre za stopnjo napake. Pri javnem naročanju do napak pogosto pride zaradi preslabe usposobljenosti posameznikov, tudi zaradi premajhnega profesionalizma. Mislim, da sta ta dva dejavnika celo bolj pomembna kot korupcija. Zavedamo se, da bi morali storiti več za to, da bi v tem kontekstu zagotovili prave strokovnjake. Pripravljamo tudi globalne strategije za krepitev sistemov javnega naročanja. Pripravljamo tudi strategije, ki bodo prilagojene za posamezne države in zajemale več prečnih politik. Tudi posebne izzive, s katerimi se soočajo posamezne države članice, smo že naslovili in zato pripravili po meri narejene načrte. Leto 2016, kot smo slišali, bo zelo pomembno leto, takrat bomo namreč ocenjevali, kako se izvaja ex ante pogajevanje. Strinjamo se tudi z ugotovitvijo računskega sodišča, namreč, da nimamo na voljo dovolj gotovih in podrobnih podatkov z področja javnih naročil. V komisiji se zauzemamo za to, da bi imeli bolj podrobne informacije v zvezi z javnimi naročili, ne zgolj, ko gre za stopne napak, temveč tudi, ko gre za samo porabo teh sredstev v državah članicah. Mi bomo sprejeli dodatne ukrepe za to, da se spodbudi boljše zbiranje podatkov, agregacija podatkov, pa tudi to si želimo, da bi podatke zbirali na bolj strukturiran način. Če imam na voljo še nekaj minut, bi se rad dotaknil pripomb, ki so bile podane strani članov parlamenta. Gospod De Jong, novi pravni okvir se mora prenesti do aprila 2016 in ta zakonodaja vsebuje predvsej določb, ki se nanašajo na dostop MSP-jev do javnih naročil. Ne bom tega sedaj podrobno predstavljal, gre pa za pomembne določbe. Če se ne motim, bo to prvikrat v evropski zakonodaji, da se omenja tudi konflikt interesov. V novih direktivah je to jasno zapisano. Države članice morajo poskrbeti za to, da pogodbene stranke odkrivajo in preprečujejo konflikt interesov. Če ga ugotovijo, morajo komisijo o tem obvestiti. To je res gromozanski korak naprej. Strinjam se tudi s pripombami kolega Šoltesa, okrepiti je treba pravila. Javna naročila je treba okrepiti tudi, ko gre za zneske pod ali nad pragovi. Podpreti je treba sisteme znotraj držav članic poskrbeti za ustrezne reforme, da se bodo cili izpolnili. Hvala. And... Najlepša hvala, gospod Owen, zelo na kratko. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo, zelo nakratko. Hvala lepa članicam in članom za pozitivni odziv. Hvala lepa tudi komisiji za vsa pojasnila. Gospod Dejong ima prav, ko govori o pomembnosti dostopa MSP-jev do javnih naročil in tudi do IT-ja. Žal mi je, da nisem v poročilu omenil poenostavljene reforme, še preden predstavim poročilo v odboru in ko 9. naslednji mesec smo to popravili. Gospod Šoldes ima prav, ko sprašuje o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnje, potem, ko se bo zadeva začela izvajati. Zagotovo bo komisija spremljala, izvajale in v prihodnih letnih poročilih bomo zagotovo to tudi omenili. Presenečen bi bil, če se v naslednjem letnem poročilu, ki bo objavljeno prihodnji mesec, stopnje napak ne bi omenjale. Slišali smo tudi, da v okviru javnih naročil največkrat pogodbe dobijo nacionalna podjetja. Ta osebna zgodba gospoda Gajerja se mi je zela zanimiva. Morda to tudi pojasni dejstvo, da je znesek v okviru javnih naročanj nad pragom v državah članicah običajno zelo nizek. Poreberite si osmi odstavek. Kaj lahko storimo za to, da bi se lotili vseh teh kompleksnih vprašanj? Dokler se zadeve na pravila način izvajajo, in izvajanje je, kot veste, ključno, direktive z področja javnega naročanja so tudi namenjene odpravljanju kompleksnih vprašanj, se mi zdi, da bi res morali veliko več pozornosti posvetiti samemu izvajanju. Gospod Vali pravi, imate te pogodbe, ki jih obravnavamo, predstavljajo nekje 20 odstotkov BDP-ja. če bomo stvari izboljšali samo malenkostno, bo to vseeno imelo velikanski vpliv. Hvala lepa gospode Gajri in Črneckemu, ki sta povedala, da pozdravljata prihodni dialog na tem področju. Sodišče bo seveda pomagalo, kolikor le lahko. Vesel sem tudi, da se mi boste obe komisarki pridružili na prvem sestanku, kjer bomo govorili o teh vprašanjih dober znak je, da obe komisarki med seboj sodelujeta, ker je to konstruktivno. Glede ravnotežja, gospod Gajer, mislim, da nismo zauzeli preveč strogega pristopa, kot je povedal že kolega Sebar. Zakonodaja je zelo jasna. Če se ne izpolni eksante pogojevanje do konca leta 2016, bo komisija enostavno morala ukrepati. To je prav pa tudi nujno potrebno. Komisija bi morala uporabiti tako korenčke kot palice, ki jih ima na voljo. Še nekaj bi rad izpostavil v tem kontekstu. Danes sem prvič slišal strani komisije, če sem jo seveda prav razumel, da je komisija ugotovila, da 12 držav članic ne izpolnjuje eksante pogojevanja in tri, kolikor vem, so to stanje popravile. Zanima me, katere so te tri države, verjetno zanima to tudi druge člane odbora ampak ne glede na to, da so tri države izboljšale svoj položaj, še vedno ostaja devet držav, ki ne izpolnjujejo eksante pogojevanja. Po mojem mnenju je to predsejšen delež evropskih javnih sredstev, ki so zaradi tega ogrožena. Upam, da boste nadaljevali s svojim dobrim delom in da bomo tudi uspešno merili napredek. Hvala lepa, gospod Balčiti, skratka pripomba. Hvala, če primi nekje tej kalban. Hvala lepa. Da, res je. Kar se tiče predlogov in odgovorov komisije, da bi morali se več pogovarjati javno, da. Sedaj moramo od besed prejiti k dejanjem. Moje poročilo bo ena stran o poročilu komisije. Ali bo komisija to stran upoštevala ali ne, to je vprašanje za komisijo. V bistvu bi morala to storiti. Rad bi se zahvalil pri vseh, ki so bili udeleženi v tej razpravi. Vaše predloge bomo upoštevali in spoštovana predsednica, premisliti moramo, ali bi morda naslednje leto ne pripravili bolj obsežnega dokumenta o delovanju tega sistema javnega naročanja na splošno. In ta dokument bi potem lahko izgledal nekoliko drugače. Eh, Hvala lepa za to posebno poročilo in razpravo. Vsekakor bomo to spremljali še naprej. Komisija naj to prebavi v miru. Eno točko bomo preložili, kajti imamo še nekaj časa, 28. oktobra je rok za vložitev predloga sprememb, tako bom, da bomo sedaj šli na peto točko, torej četrto smo preložili. Sedaj pa gremo na izmenjavo mnen z generalnim sekretarjem Evropskega parlamenta Klausom Velejem. Gospa Gresle, mislim, da je nevludno generalnega spustiti čakati 15 minut, ne, da bi se opravičili. Pravi gospod Gigold. Gospa Gresle pa pravi, da mu ni dala besede. Da, dobro, to smo si zabeležili. Gospod Gigel, tudi meni je žal, vendar pa tako pa če, pod časovnim pritiskom smo in zato smo eno točko tudi preložili. Danes imamo tudi goste iz EIP in smo pod časovnim pritiskom in tudi ne moremo točno vedeti, koliko poslancev bo govorilo za nas v odboru je to pomembna tema, javna naročila. Prav, sedaj pa peta točka ukrepi na podlagi razrešnice Evropskega parlamenta za leto 2013. Pozdravljam generalnega sekretarja in pozdravljam poročevalca gospoda Parnjoja. Prosim. Hop, voilà. Je vais pas le bouton gospa predsedujoča gospod generalni sekretar najprej se vam zahvaljujem gospod generalni sekretar za dokument ki ste nam ga posredovali torej v odgovor eh, za eh, resolucijo o o razrešitvi, ki ga je parlament, ga je parlament sprejel 29. Eh, aprila eh, lani in zato se vam še posebej zahvaljujem oziroma zahvaljujem se poročevalcu. Eh, pomembno je to, da izpostavimo dejstvo, da je parlament spoštoval nekatere proračunske omejitve. Naprimer, 4 milijone smo prihranili leta 2013 s 5 odstotnim znižanjem um, stroškov za potovanja. Prav tako smo 25 eh, milijonov eh, prihranili eh, tudi pri tolmačenju in enako velja tudi za 8 milijonov, ki smo jih prihranili um, pri um, parlament TV-ju. In naj spomnim, da med leti 2012 in 2014 je število video uh, se dvignilo iz 53 eh, na 400 tisoč. To pomeni, da smo lahko še vedno učinkoviti kljub uh, posegom v proračun. Eh, bi se pa eh, tu obrnil na nekaj eh, vprašanj, kjer lahko še izboljšamo našo učinkovitost. Najprej bi govoril o Evropski hiši zgodovine. Seveda podpiramo ta projekt. Naj povem tudi, da bo to stalo manj, kot je bilo predvideno in sicer se je proračun za dva tisoč devet dva tisoč šestnajst znižal iz šestinpetdeset na štiriinpetdeset milijonov evrov in torej ta muzej bo um, odprt leta dva tisoč sedemnajst v svojem poročilu sem predvidel tudi um, delitev stroškov z belgijskimi um, oblastmi. Žal mi je tudi, da eh, na strani 35 vašega poročila niste omenili dejstva, da je parlament uh, Eh, o tem že govoril z um, belgijskimi organi, zlasti z regijo Brusel in pa s prestolnico Brusel. To se mi zdi še posebej pomembno, zato ker eh, gre tu eh, za Evropski muzej, ki bo prav tako zelo veliko doprinesel k kulturnemu življenju v Bruslju. Moramo se vprašati tudi, kako bodo tudi drugi deležniki lahko sodelovali pri tem projektu. Imamo medinstitucionalni do dogovor z. Eh, evropsko komisijo zakaj ne bi tega predvideli tudi z nekaterimi državami članicami mislim da nove sinergije so še možne in na to drugo vprašanje glede javnih naročil devetintrideset odstotkov eh, teh pogodb ki so bile eh, podpisane leta dva tisoč trinajst predstavljajo dvanajst milijonov evrov in mislim da je to še vedno zelo previsoka številka, kajti šlo je za izredne eh, postopke. Eh, enako velja tudi za nekatere študije in za njihove stroške. Naprimer, eh, imamo študijo, ki je trajala dve, dva meseca in ki je stala 60 tisoč evrov. Šlo je za študijo o evropskem proračunu. Kljub temu, da imamo znotraj hiše tudi. Um, strokovno skupino, ki pripravlja uh, Eh, strokovna poročila in to bi tudi pripomoglo k eh, boljšemu, um, boljši razporeditvi sredstev znotraj uh, te hiše. Enako velja tudi za uh, enakost med ženskami in moškimi. Naj povem, da samo 29 uh, odstotkov žensk so vodje enot in uh, samo uh, malce več kot 30 odstotkov, ki so generalne sekretarke oziroma direktorice. Torej, um, Predvideli eh, smo 13 eh, eh, delovnih mest na visoke ravni za ženske za 2015 in zanima me, kako nameravate v prihodnih letih zagotoviti to enakost in da bo to skladno tudi z Evropsko društvo in družbo. In na zadnje, v vašem poročilu ste omenili, da ste vzeli na znanje tudi okrepitev, ki sem ga eh, želel, ki sem jo želel, torej okrepitev nadzora nad eh, lokalnimi asistenti. To sem zapisal v poročilu iz 29. Eh, aprila. Zapisali smo, da imamo število teh asistentov za leto 2013, ki gre od nič do 43. Torej, takrat ste rekli, da gre za politično odločitev in kolegom iz eh, odbora za proračunski nadzor eh, sem že rekel, da za proračun 2016 eh, je treba zagotoviti, da ne bo več tako velikih razhajanj in da bomo lahko tudi sprejeli politične odločitve in enako velja tudi za subvencije za skupine obiskovalcev eh, kar eh, je eh, naprimer leta 2013 predstavljajo 73 odstotkov plačil v gotovini in samo 27 z bančnimi nakazili. Torej tudi s tem je treba prenehati, kajti na ta način lahko preprečimo celo vrsto nepravilnosti. Ne smemo tudi privabljati to vrstnih Eh, praks, eh, če to eh, določene vrzeli v zakonodaji omogočajo. Torej, toliko o tem. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala lepa. Hvala lepa upravi parlamenta in generalnemu sekretarju za zelo veliko pojasnil in tudi prilogo. Pozdravljam internega revizorja parlamenta. Z njim si delimo nekaj pomislekov, kar se tiče izplačil gotovine za obiskovalce. In to se nam zdi še zelo pereča tema, ki je še odprta. Prosim. Äh, Hvala lepa, predsednica. Morda naj najprej opozorim na splošni razvoj dogodkov v zadnjih dneh in tednih, potem pa bom spregovoril o specifičnih zadevah vprašanjih predsednice, poročevalca in potem bomo verjetno imeli splošno razpravo. Najprej nekaj tem, ki so nas še prav posebno zanimale in o katerih je bilo že govora. Na področju varnosti. Po mojem je zelo pozitivno, da je Belgija sedaj veliko bolj angažirana, kot je bila prej. Po koncu akutne krize z incidenti, ki smo jih imeli v Belgiji, smo menili, da bomo šli nazaj v odnos status quo z Belgijo, pa se to ni zgodilo. To je dobro. Sedaj vidimo, da si Belgija še vedno zelo prizadeva, da bi torej imeli varnostno območje okrog parlamenta in tudi vidimo, da imamo vojake, ki nas stražijo, stroške prevzemamo, ampak zadovoljni smo, da torej tam, kjer parlament z notranjimi, notranjim osebem, varnostnim osebem tega ne more početi, da to prevzema sedaj Belgija in da so obdržali to visoko raven, da poleg akutnih kriz torej se odločajo za varovanje tudi sedaj v teh časih, ko akutne krize ni. Naj dodam še, da je bila ena od zahtev oziroma ena od vprašanj v vašem poročilu, da je predsedstvo sklenilo, da je, so sedaj cene zakupane CO2 predvsej ugodne in sedaj imamo možnost, da bi vse emisije CO2, tako prave kot tudi poslancev, lahko naredili za predmet offsettinga. To je torej bilo konkretno vprašanje in zato sem želel odgovoriti. Od zadnjega predsedstva smo sprejeli odločitev, da bomo sedaj uporabljali offset za vse emisije CO2. To je sedaj postalo možno, ker so cene za CO2 sedaj precej niže, kot so bile pred nekaj leti. Potem pa še ena številka, ki ni še popolnoma točna morda, vendar pa kar se tiče vse na enem mestu, smo spraševali poslance, če so s tem zadovoljni. Trenutna številka, to še preverjamo, pravi, da smo dosegli raven zanesljivosti in zadovoljnosti 93 odstotkov. Če torej se to potrdi, potem lahko rečemo, da je torej ta pristop vsaj na enem mestu za poslance bil dober ker pač poslanci tudi ne morejo vedeti, kdo je kje odgovoren v upravi, zakaj. Sedaj imajo torej eno okence, tako rekoč, kamor lahko gredo in to jim je všeč. Potem pa vprašanje izplačilo gotovini za obiskovalce in gospod predsednica je upravičeno to omenila. To je edino perečo vprašanje pri notranjem nadzoru. Na zadnjem sestanku predsedstva sem podal predlog, o katerem se še razpravlja, da bi odpravili ta izplačila v gotovini. To znaša 16 milijonov evrov. Torej, gotovinsko izplačujemo 16 milijonov evrov. To je lahko 10, 50 tisoč evrov določenih primerjih, torej so vsote precejšnje in mislimo, da to ni več dobro, tudi kar se varnosti tiče. Zato bomo to spremenili. In tudi kar se bančnih transferjev tiče, imamo že spremembe, tako da pravzaprav se lahko odločimo, da izplačilo gotovini ne bo več. Poročevalec je tudi upravičeno izpostavil, da po trenutnih številkah stroški za gradnjo stavbe evropske zgodovine so 2 milijona evrov pod predvidenimi stroški. Kot veste, je to relativno redko, da bi gradbeni stroški bili nižji, kot so bili predlagani. Pravilo je prej, da so stroški višji. Torej, v tem trenutku predvidevamo, da bomo pri gradbenih stroških ostali pod mejo, ki smo si jo zadali. Potem pa še menze, tudi to je bila pomembna tema. Sedaj imamo novega ponudnika, upravljavca, želimo pa si več konkurence. Od leta 2016 bomo imeli tudi dve manjši restauraciji na ravni nič tako da bomo imeli več konkurence med različnimi menzami in restauracijami in ponudniki. In potem še zadnja točka, preden odgovorim na nekatera specifična vprašanja poročavca. Odločitev predsedstva julija, in to še tudi ni del postopka razrešnice, torej najdavna odločitev, predsedstvo je odločilo, da bomo pri obnovi kat zgradbe v Luksemburgu, se odrekli renovaciji stare zgradbe in zadevo na novo ovrednotili na začetku naslednjega mandata. V tem trenutku to pomeni znižanje stroškov za 67 milijonov evrov. Zakaj to počnemo? Zato, ker si želimo prizadevati za to, da bi število, številko osebja, v, da bi vse osebje nastanili v tej novi zgradbi. Potem pa bomo na začetku naslednjega mandata ocenili spet, koliko osebe potrebujemo srednje in dolgoročno. S tema dvema zgradbama mislim, da bomo zadostili. infrastrukturnim potrebam, tako da teh 67 milijonov evrov potem verjetno trajnostno ne bomo potrebovali, da jih sploh ne bomo potrebovali. Torej. In seveda je pa to odvisno od tega, ali bomo imeli še kakšne projekte razširjanja zgradb. Takrat potrebujemo približno 120 sodelavcev in večina jih bo v Luksemburgu, čeprav posebno zaradi služb za prevajanje, potem pa tudi splošne funkcije informatika, upravljanja zgradb ali pa tudi v pravnih službah. Kakorkoli že, teh 67 milijonov evrov bomo porabili šele takrat, ko bomo resnično vedeli, da jih potrebujemo. Tako, sedaj pa še specifično vprašanje poročevalca, na katera še nisem odgovoril. Najprej naj se zahvalim za dobro sodelovanje s poročevalcem, ki je resnično bilo odlično. Kar se tiče hiše evropske zgodovine, možnost odeležbe Belgije je bila preverjena v zgodni fazi, preden smo prišli do trenutne različice hiše evropske zgodovine in belgijska država je zavrnila odrežbo pri tem. Zato je torej projekt Hiša Evropske zgodovine imela težave v prvi fazi in nam uspelo, potem pa je pod predsedstvom gospoda Petteringa nam to uspelo. Predsedstvo se je odločilo, da ker pač Belgija tega ne želi, bomo to storili sami. In zelo smo veseli, da je Evropska komisija, čeprav omejeno, ampak vseeno se udeležila pri stroških v proračunu imamo 800 tisoč evrov prispevka komisije, kar nam omogoča, da bo ta hiša odprta za obiskovalce 7 dni v tednu. To je pozitiven razvoj dogodkov. Belgija pa je enostavno dejala, da se pri financiranju tega projekta ne bo odrežila, to so dejali od samega začetka. Potem pa, kar se tiče izrednih postopkov, to je seveda predvideno v finančni uredbi, teh 39 odstotkov, ki je navedenih, če to merimo po vseh pogodbah, pod desetimi odstotki in če omenimo, da se vse to vnaprej tudi že preveri, tudi kar se trga tiče in tudi pri proračunskem nadzoru ni bilo specifičnih težav odkritih na tem področju. Seveda pa se bomo vseeno trudili, da bi ta številka bila kar se da nizka. Poročevalec je govoril tudi o zunanih študijah. Sedaj imamo razdelitev, ki predvedeva, da bo storitev raziskav za poslance razvijala služba za raziskave za poslance razvijala dosjeje. Seveda niso vedno strokovnjaki za dosjeje, vendar pa morajo tudi imeti možnost, da so obveščeni. Da potem ustrezno sprejemajo odločitve na plenarnem zasedenju, da razložijo teme državljanom ali tudi novinarjem. Zato so proizvodi policy departmenta drugačne narave, so bolj vse vsegajoči in so namenjeni poročevalcem, strokovnjakom v odboru in zato tudi stanejo več. Vseeno pa bomo spremljali to razdelitev nalog še naprej. To je tudi del sklepov predsedstva, kar se tiče vzpostavitve službe za znanstveno sodelovanje, ali nam bo to uspelo ali pa bo potrebno še kaj popraviti. In potem še vprašanje enakosti med spoloma. Če si ogledamo nekoliko daljšo perspektivo, omenili ste določeno leto, vendar pa če to pogledamo nekoliko bolj dalekosežno, potem lahko rečemo, da smo leta 2003 bili v stanju, ko ni bilo niti ene generalne direktorice. Leta 2004 smo imeli prvo generalno direktorico in danes imamo štiri generalne direktorice. To pomeni približno tretjina. Četrta je sicer še začasna, vendar pa se sedaj prijavlja tudi za to funkcijo na stalni podlagi. Veseli me, da ste o tem tudi govorili, kajti tako bo potem tudi nekoliko spodbude eh, znal zven, da smo občutljivi za to temo in da bi potem to tretjinsko pariteto dosegli. Imamo pa potem tudi sektorsko precejšen napredek. Pred nekaj leti v pravni službi ni bilo nobene vodje enote sedaj jih imamo skoraj 15 odstotkov pravni službi. Ko sem začel s svojim delom, nismo imeli niti ene vodje enote v GD Expo, torej za zunanje odnose. Tudi na tem področju smo sedaj približno pri tretjini, nekoliko više celo. Področje zgrab. Tukaj je veliko inženirjev, seveda moških in arhitektov. Tradicionalno tukaj ni bilo žensk na vodilnih položajih. V tem trenutku imamo generalno direktorico, ki je bila prej tudi direktorica. Torej, napredek je, več je potrebno še postoriti, vendar pa pomembno je tudi, da ni nobenega sektorja v parlamentu, ki bi bil dominiran strani moških. Torej imamo dober razvoj v GD Expo, pravni službi in tudi v generalni direkciji za stavbe in logistiko. Potem pa še upravičeno vprašanje, vprašanje števila asistentov, tudi lokalnih. Tukaj imamo od pomladi razpravo o predsedstvu tudi vaš odbor je to spodbudil in predlagal sem elemente, ki, o katerih smo se intenzivno pogovarjali zadnjič. Razprava se razvija, vendar pa nismo še prišli do sklepov. Zdi se, da bomo imeli minimalna sredstva za akreditirane asistente potem drugič smo prepoznali kot težavo, da v nekaterih državah članicah z nižjimi plačami so naša interna pravila, še pa posebno na polskem in Romuniji, vodila do tega, da so poslanci dejali, ker tako malo, lahko tako malo plačam, bom pa zaposlil veliko poslancev. Poslanci pa bi raje imeli boljše osposobljeno osebe, torej bi imeli manj lokalnega osebja, pa bolj kvalificiranega in boljše plačanega. To je bilo do sedaj težko zaradi naših pravil. Seveda, vsekakor bomo prilagodili naša pravila, ne vemo pa še točno, kakšen bo obseg. Več manjerskega prostora bo torej za tiste države, kjer so plače niže, da bodo lahko bolje plačali svoje osebje. Ne bomo več imeli tega množičnega rekrutiranja v nekaterih državah članicah, temveč bomo imeli manj sodelavcev, ki pa bodo bolje plačani in tudi bolje kvalificirani. Torej, soglasje v predsedstvu je že doseženo, tako da mislim, da bomo do konca leta to vprašanje vsekakor rešili. Bančna nakazila, o tem sem že govoril, podal sem predlog. te razmere se mi ne zdijo dobre, ne morem jih podpirati. Ta predlog sem podal že pred nekaj leti v predsedstvu. Takrat v predsedstvu ni bilo večine. Upam, da bo predsedstvo tokrat ta predlog podprlo. Hvala lepa. Veliko se vas je javilo k besedi. Upam, da se boste sami disciplinirali, sicer bom kasneje morala omejiti čas za govor. Ajala Sender, prosim hvala lepa generalnemu sekretarju da se nam je pridružil danes na tej razpravi zahvaljujem se vam da ste prišli no sicer z enoletno zamudo smo sedaj dobili te podatke ampak bolje kot nič. Sedaj imamo še vedno veliko odprtih vprašanj, na katerih nimamo odgovorov zlasti, pa eh, me zanimajo nekatere podrobnosti. Res je, da v nekaterih primerjih bi potrebovali več informacij in eh, postavila bom nekaj vprašanj, kajti nekateri odgovori tudi v obliki, v kateri so podani, eh, se mi ne zdijo jasni torej ne vem sicer kdo je pisal eh, ta, te odgovore, ampak eh, nekateri med njimi so resnično neprimerni. On občutek imamo, da gre za šalo. Torej, kar se tiče vprašanj eh, poslancev in strateškega okvira, imamo občutek, da je odgovor, ki je podan, popolnoma neprimeren torej, eh, odgovor, eh, ki pravi, da to ni eh, stalo nič več kot 25 evrov, kar je bil strošek za knjigo. Ne vem, to se mi ne, to se mi ne zdi niti smiselno, niti verodostojno. No, predpostavljam, da niste vi odgovorili na ta način na to vprašanje, ampak nekdo iz vaše službe, ampak bodimo no bolj resni v prihodnosti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 plačani neki strokovnjaki, pa zopet ne vemo, koliko strokovnjakov in koliko so bili plačani in tako dalje. Torej, zahvaljujem se vam za eh, ta dokument, ampak eh, mislim, da bi morali, morali vaše službe dejansko zapisati, koliko je to stalo, zato da bomo imeli te podatke. Drugo, v zvezi z asistenti. Tu imamo manjši problem in to poznate in to je tudi del naših vprašanj in sicer, ko mi iz strateških razlogov in pa tudi iz političnega vidika smo bili torej pred leta, leta 2014, torej mesec pred volitvami, to je vodilo v celo vrsto dejavnosti med asistenti in Vaši odgovori tudi niso bili primerni. Tu je šlo za celo vrsto pritožb, na katere ni bilo eh, primernih odgovorov. Mi bi želeli več interesa. Eh, to prav gotovo ni nekaj, kar se ne bo nikoli več eh, ponovilo. Do tega, bo, do tega bo gotovo še prišlo in mislim, da je potrebno, da se tudi zaščitijo pravice asistentov in da se predvidi, so, kakšni so ukrepi, s katerimi lahko. Ja, je vse v redu? na to, kar se tiče potnih stroškov in pa stroškov eh, tolmačenja. Tudi tu bi bilo zelo pomembno, da bi se lahko prilagodili. Torej, vem, razumem, kakšno je vaše, kakšna je vaša odgovornost. Torej, vi ste odgovorni seveda za vse zaposlene v tej hiši, torej na upravni ravni. Torej, to mi je povsem jasno. Ampak naši asistenti, pa tudi osebje, ki je zaposleno v skupinah, ima drugačne urnike in so eh, v nekaterih državah članicah, naprimer, eh, ljudje delajo zelo pozno, medtem ko tu eh, v hiši so sestanki končani že že ob pol sedmih, medtem ko naprimer pri nas lahko sestanki trajajo pozno v noč. Torej potrebujemo tudi ustrezen dialog, ki nam lahko omogoči tudi bolj učinkovit bolj učinkovito dejavnost in moramo tudi predvideti večjo prožnost tako pri potnih stroških kot pri uh, jezikih. Uh, in na to zopet eh, v zvezi z eh, strateškim okvirom za uresničevanje. Eh, torej, kar je eh, pozitivno, je to, da ste zapisali tu celo vrsto ukrepov, ki se mi zdijo koristni, to je dobro, ampak istočasno pa imamo tu parlamentarno delo eh, in o tem smo govorili tudi z odgovornimi, eh, mora iti v smeri izboljšanja glavne dejavnosti parlamenta. Torej, eh, parlament tudi naroča študije, ki eh, so študije, ki so morda potrebne, ampak eh, vidimo tudi, da je njihovo število tako zelo hitro naraščalo, da ehm, delo parlamenta lahko zaradi tega tudi trpi. Torej, zato bi želela, da nam zagotovite, da bodo odgovori na naša vprašanja eh, bolj jasna in da bomo lahko imeli tudi nek follow-up. Naslednji kolega Piper. Ja, dankeschön. Hvala lepa. Najprej se dobro sliši to, kar se tiče zniževanja potnih stroškov kar se tiče zniževanja stroškov prevajanja Europal TV in tako dalje. Tudi pri infrastrukturi je bilo nekaj starenega, vendar pa potem, kar se tiče mens, tukaj še imamo nekaj rezerv. Asistenti se pritožujejo zaradi astronomskih cen. Torej nekaj tukaj ni prav. Temu se lahko pridružim. Morda bi z novimi ponudniki se morali še enkrat pogovoriti, ali je to res treba postaviti in imeti na tej ravni. Potem pa varnost, tukaj je bilo kar precej starjeno, sodelovanje z belgijsko policijo, smo dosegli napredek, to pomirja. Po drugi strani pa varnost v garaži. Tukaj se še nismo lotili uvajanja boljših ukrepov. Torej, garaža, tukaj bi rad odgovor, hiša evropske zgodovine, jasno, dobro je, da po namesto 56, uh, eh, sedaj porabnih 54 milijonov, da pa morda je ta številka 56 bila tako visoka, da ta 54 sedaj popolnoma zadošča. Imamo kakšne primerjave, kar se tiče obsega gradne za nacionalne muzeje, ki imajo podobne dimenzije. Teh 54 milijonov se mi zdi še vedno precej veliko. To je bila tretja stvar. Četrti element pa zadeva življenje pise poslancev. Žal jih še vedno ni na spletni strani parlamenta pa nam je to že leta 2014 bilo zagotovljeno. Zadnji rok je bil februarja, v bistvu bi jih morali imeti, pa jih še vedno ni. Zdi se mi, da bi se morali tudi neposredno obrniti na poslance, da dobimo aktualne življenjepise, da ne bomo imeli starih. Kakorkoli že, tukaj potrebujemo več dinamike izplačilo v gotovini, to sem si zapisal, dobro, to smo zadovoljivo razrešili, nisem pa razumel. Prosim, če mi razložite. Offsetting CO2. Kaj se to meri? A se meri, koliko se gibam, kaj izločam, torej kaj pomeni eh, CO2 offsetting poslancev? Ein, ein letzten, ein letzten daran kann man, naja, lassen wir das. Lassen wir das. Eine letzte. In potem še zadnja pripomba, presoja vplivov. To je sedaj nova naloga za naše službe, za policy department, pa tudi za novi GD, ki je bil osnovan. Moram pa povedati, da to izredno pozdravljam. Mislim, da imamo premalo kapacitet za to, da bi v prihodnje odgovorno pripravljali te zadeve, še prav posebno zaradi medinstitucionalnega dogovora. Komisija nam bo dala več pooblastil, torej ne bi si želel preveč varčevanja. Tukaj se mi zdi ta zgodba dobra in mislim, da moramo imeti na razpolago več sredstev. Toliko z moje strani vprašanjih. Naslednji kolega De Jong. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom poskušal biti kratek in zato se ne bom odzval na vse dele odgovorov, ki so zelo koristni in vsebujejo dobre in koristne informacije. Na nekaterih področjih bi prav gotovo lahko zabeležili napredek iz leta v leto. Osredotočil se bom na bolj kritične pripombe in vprašanja. Prvo se nanaša na stran 10 eh, odgovorov in sicer na mm, Act 3 Impact eh, slogan. Želel bi več informacij o tem, o tem predhodnem opozorilu. V tem odgovoru in tudi v drugih odgovorih, ki sledijo, ugotavljam, da sekretarjat eh, tu eh, razmišlja o parlamentu in o tem sloganu kot eh, neki blagovni znamki ali neki korporativni identiteti, kot da bi bili podjetje. Tu bi bil zelo previden, kaj ti gre za to, da predstavljamo eh, državljane Evropske unije. Če bomo začeli z takšnim uh, korporativnim pristopom, potem se bomo še bolj oddaljili od državljanov. Ne vem sicer, kako bo to ocenjeno, ampak mislim, da ta pristop ni primeren. Druge moje pripombe se nanašajo zlasti na integriteto in na preglednost. Če si pogledamo stran 23 odgovorov in zlasti uh, razpravo o eh, dodatnih eh, zaposlitvah in tako dalje. Mislim, da je malce preč preprosto, da rečemo samo to, da je to vprašanje politične odločitve, verjetno predsedstva, torej to je naš odgovor. Ne moremo imeti uh, tega, če. Uh, uh, Če bomo imeli torej, to vrstne uh, eh, javne razprave, to je, mislim, da je pomembno za državljane. Zelo Pozorno spremljam delo predsedstva in vedno vidim, da imamo zapiske um, generalnega sekretarja vsakič, ko se pojavi uh, nek občutek, da mora predsedstvo o tem razpravljati. Zakaj enostavno ne uh, posredujete tega sporočila predsedstvu, da je bilo to predmet razprave v proračun, proračunskem odboru? Uh, in da se to nanaša torej na vsa, vse postranske zaposlitve poslancev in da je to stvar odločitve, kajti sicer moramo prositi člane predsedstva, da to uh, sprožijo, na to morate zopet vi na to odzvati in tako izgubljamo čas. Torej eh, upamo, da sekretarjat lahko to posreduje predsedstvu. Enako velja tudi uh, za uh, Eh, stroške in za upravičenje teh stroškov. Torej, to so vprašanja, ki se vse čas ponavljajo torej v okviru splošnih stroškov. In vemo, da če vse nadziramo, bo to zelo težko izvajati, ampak istočasno pa lahko to naredite na bolj uh, učinkovit način, se osredotočite naprimer samo na velike zneske. Uh, Eh, ali pa vzorčite eh, eh, nadzor. Potrebujemo praktične rešitve za, za to vprašanje in mislim, da veliko državljanov v Evropi bo bolj naklonjeno takšnim ukrepom kot pa braznim sloganom parlamenta. Na to, kar se tiče žvižgačev, tu vidim, da obstaja predlog za notranje pravila, ki bi jih parlament itak že moral mm, sprejeti glede statusa teh eh, oseb in mi tudi kot eh, skupina eh, ki se ukvarja s transparentnostjo, je pripravila dopis v zvezi s tem in v imenu našega odbora bi želeli pospešiti ta postopek Ta pravila so pomembna tudi za ta odbor in eh, s tem prihajam na zadnje vprašanje. Torej, če samo predsedstvo obravnava ta pravila, kako lahko mi kot eh, odbor za nadzor proračuna, ki ima zelo pomemben interes eh, pri eh, tem, torej ko govorimo o žvižgačih, kako lahko mi prispevamo k tej razpravi, torej ali to lahko naredimo samo s pomočjo članov predsedstva ali lahko to naredimo tudi na kakšen drug način. Kolega Gerbrandi, prosim. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Eh, tudi sam bi se zahvalil eh, generalnemu sekretarjatu za eh, to razpravo, ampak še vedno mislim, da je predsedujoči tisti, ki je odgovoren. Hm. Tu gre vendarle tudi za politične odločitve in neumno je in smešno je, da V tej hiši ne razpravljamo o proračunu na politični ravni, torej veseli me, da imamo tako eh, eh, zelo visoka načela in da si jih sedaj lahko tudi privoščimo in ne preseneča me, da je zatem nizozemski uradnik, ampak upam, da bo to vseeno učinkovito. No, dobro, mislim, da je treba priti na bolj resno vprašanje in sicer gre za. Uh, Eh, splošne, splošne stroške. V, tej, v tem odboru smo pripravili zelo jasno rezolucijo in sicer smo v tej rezoluciji kot odbor za nadzor eh, proračuna rekli, da želimo obvezno letni pregled eh, za eh, poslance in to, ta predlog je bil na plenarnem zasedanju zelo čudno sprejet. Torej, um, socialisti in ELS so um, uložili uh, amandma glede enega uh, odstavka, na to pa je uh, predsednik Šulc odločil, da uh, je treba to, v to vključiti še druge odstavke in uh, mi smo se odzvali s tem, da smo gospoda Šulca opozorili na to, da je to samo ne, ne samo presenetljivo, ampak tudi, da ni skladno s pravili. In, um, Torej, e, politično je zelo sporno to, da um, imamo to vrstne postopke in e, jasno je, da je to zelo, zelo občutljivo vprašanje in tako je tudi prav, če si pogledamo, naprimer, e, zadnje volitve v to hišo. Poglejmo si volitve lani. Na nizozemskem v moji državi nismo imeli normalne razprave o Evropskem parlamentu in eh, tudi vse, vsi ti finančni škandali so to še otežkočili. Torej, če govorimo o, o eh, tem, da je treba eh, zadeve pospraviti v hiši, potem je prvo, kar potrebujemo, večja transparentnost. Moramo biti proaktivni in ne samo žrtve kritike vedno. Torej, to je zelo, zelo kočljivo vprašanje. Če si sedaj pogledam odgovore gospoda, gospoda Vele na vprašanja, ki smo jih postavili in tudi rezolucijo, ki smo jo v končni fazi sprejeli, sem presenečen, kajti um, uh, vse je privedeno do nekega logičnega ekstrema. E, torej kot je povedal kolega de jong od štirideset do petinsedemdeset e, ljudi dodatnih ljudi bi potrebovali da bi lahko nadzirali um, te stroške no ampak e, poglejmo si primer um, omejitve hitrosti na cestah. Torej, če bi šli, če bi sprejeli to logiko, ki jo vi tu zagovarjate, potem bi morali reči, Če bi hoteli nadzorovati hitrost avtomobilov v cestnem prometu, bi potrebovali na milijarde eh, policistov. Ampak eh, to ne drži. Gre za to, da večina ljudi spoštuje uh, omejeno hitrost in uh, to brez težav. In mi bi lahko uh, sprejeli isto načelo tu. Torej, če vemo, poslanci vemo, da smo odgovorni za svoje stroške in če vemo, da lahko pride do uh,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 rad bi dodal nekaj dodatnih vprašanj in opozoril na nekaj vidikov. Najprej, kar se tiče CO2 offsetting. Veseli me, da je sedaj nekaj storjeno na tem področju. Sem pristojen za IMAS v odboru Envi in lani smo si želeli pobude da bi imeli tudi pravilo za offsetting CO2. In dobro, da nam je to uspelo. Kolega je spraševal, kaj to točno pomeni, kaj bi naj merili. Torej, gre za offsetting emisij CO2 med potovanji. Vprašanje pa je, ali lahko ta offsetting CO2 naredimo vse obsegajoč, stotstotno, tudi potovanja asistentov in pomočnikov. Kakšna sredstva imamo za financiranje tega offsettinga? Ali prihajajo sredstva iz nadomestila za splošne izdatke ali pa iz proračunske vrstice plače? Kakšno je pravilo? in kar se da hitro, bi morali imeti tudi natančno izčrpno smernico, kako se ta offsetting dejansko izvaja. Pred podnebno konferenco v Parizu je zelo pomembno, da Evropski parlament da dober primer, deluje vzorno na tem področju. Druga tema, nadomestilo za splošne izdatke, Kolega Agerbrandi je že omenil postopek, ga opisal, v katerem smo glasovali aprila na plenarnem zasedanju. To je bil nenavaden postopek, po mojem mnenju, to ni bilo v skladu s predpisi parlamenta. Obenili se bomo tudi na obod smanko. No, mimo grede, Sedaj potrebujemo predlog za to, da bi ta nadomestila za splošne izdatke bila bolj pregledna. Kje smo sedaj na tem področju, kaj meni predsedstvo in kdaj lahko pričakujemo predlog predsedstva. Naslednja točka. Kolega De Jong je že upozoril na notranja pravila, kar se tiče zaščite žvižgačev Obrnili smo se že na predsedstvo z dopisom, zdi se nam pomembno, da imamo učinkovita pravila, predpise. Če se to ne bo zgodilo, ne bomo mogli ukrepiti boja proti korupciji. Četrta točka. Zeleno javno naročanje in vprašanje menze. To je bilo že tudi omenjeno. Tudi tukaj bi morali imeti zelena pravila na področju javnih naročil. Vendar pa rezultati so včasih sporni. Vegetarijanske jedi so najdražje. In seveda to ni vzpodbuda za vegetarijanske in zdrave jedi. Veliko krat vidimo tudi zapakirana embalirana živila in to seveda ni dobro. Tukaj nisem videl nič napredka. Se pričujem, da sem tako dolg, še zadnja točka. Gospod Dejon, ki je to tudi že omenil. Veseli me, da smo dosegli napredek na področju enakosti med spoloma. Gospod generalni sekretar, dobro je, če se izvaja pritisk od zunaj, to ste dejali. In to bomo počeli še naprej, kajti želimo si enakosti med spoloma. Tako, politične skupine so končale, sedaj pa drakonsko mito na dve minuti. Liberatske naslednje. Dve minuti. Bardzo, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Želel bi povedati, da se ne strinjam z gospodom eh, Gerbrandjem glede predsednika parlamenta. Torej naj bo to gospod Šulc ali kdorkoli drug. In gospod Gebrandi je tu že dovolj dolgo, da ve, o čem govorim. Eh, torej, glede prvih načel. Plačilo za lokalne asistente in število teh asistentov. Bodimo jasni, v Romuniji je eh, maksimalna plača za asistenta 700 evrov. V Luksemburgu je to 14 krat več. 14 krat več. V, na Danskem je to 12 krat več. Torej, kje je tu načelo enakega plačila za enako delo? ti pragovi niso skladni z evropskimi pravili. Tu ni nobenega dvoma o tem in zato ne bodite presenečeni, da asistent na Polskem ali v Romuniji eh, lahko zasluži več in da zato uh, uh, sam zaposlim desetkrat več asistentov. Torej želim biti jasen. Na to uh, plačila v gotovini obiskovalcem. Če predlagate, da uh, Eh, naprimer, če eh, sprejmemo skupino um, upokojencev iz eh, Litve ali uh, Polske, torej, če skupini plačate 10 tisoč evrov za hotele ali restauracije, potem bo. In če si predstavljate, da bo potem vodja skupine ta denar dejansko porazdelil tem upokojencem, se motite. Uh, na polskem eh, je obveznost eh, registracije takšnih eh, plačil v gotovini in to je treba narediti na banke. In v tem primeru lahko vode skupine sprašuje, ja, odkot pa prihaja ta denar. Tondej ni realistično, da se zahteva takšne bančne, bančna nakazila, kajti to bo zbujalo dvome mislim, da uh, potrebujemo realistično, uh, realistično rešitev, če ne bomo imeli samo uh, obiskovalce iz naših držav. Kolega Balčitis, tudi od tukaj dupa stebemnosti, prvo del. Hvala lepa, veliko je že bilo izrečenega, tako da samo dve pripombi z moje strani. Morda ne vidimo toliko sprememb, kar se tiče menc, no, morda samo cene, sedaj pa sistemske spremembe, o katerih je govoril gospod Liberacki. Res je, kot eh, poslanci moramo odgovorno ravnati sredstvi. To je res in sistem, ki ga imamo danes, pravzaprav precej dobro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 ampak morda je to kulturna razlika, ne vem. Želel bi se pridružiti tistim, ki so eh, zahtevali, eh, da se da na voljo tudi proizvode iz poštene trgovine, ampak to je samo bonus. Eh, sedaj pa k pomembnejšim vprašanjem. Gospod Vela, vi ste zelo dober. Eh, menedžer in zelo cenim vaše delo, ampak morda lahko govorimo o gospodarskem upravljanju. Imamo pravila in pravila je treba upoštevati. Potrebujemo dokumente, ki bodo na voljo v zvezi s temi eh, pravili. In na češkem so uh, ti dokumenti razpoložljivi v elektronski obliki. Smo v 21. stoletju, jaz moram sedaj to vse uh, natisniti in na to se lahko šele obrnem na te dokumente. Na to pa uh, moj računovodja zahteva, ja, zahteva originale. Ampak vi govorite o um, varčevanju. Zakaj moram jaz osebno letati za podjetji in od njih zahtevati originalne račune za pet tisoč različnih duplikatov, različnih certifikatov in tako dalje in to moram to eh, nekemu členu v verigi, v parlamentu to eh, predati in na to mi ta oseba pove, ali je to v redu ali ne in tako dalje. Torej, eh, tu mislim, da bi lahko naredili še več. Na Češkem imamo zelo znan pevski zbor. In uh, njegov namen je, da slavi Češko republiko. Ampak eh, in eh, zanima me, ali bomo lahko eh, te dejavnosti uresničili, da bomo lahko to organizirali ali ne. Naprimer, če sem pred letom in pol eh, za ta zbor organiziral koncert, na to pa mi ta strošek leto in pol ni povrnen, potem me to jezi. To sem želel še povedati k temu, kar je bilo že rečeno. Torej, osebno bi uh, rad eh, spregovoril še o preglednosti. Zelo dobro bi bilo, če bi to bolj spoštovali, če bi bili določene stvari uh, prej in hitreje jasne. Si, porque... Zelo na kratko. Nažalost, me ni bilo v dvorani na začetku. Strani gospoda Vele pa bi rad izvedel nekoliko več glede restauracij. Uh, koliko ste privrčevali z tvojim novim ponudnikom, ali bi lahko prosim poslance tudi povedali, na kakšen način lahko pridobimo nazaj sredstva za obiske. Meni se sicer to ni zgodilo, ampak kolegom se je. Namreč ogromno denarja se porabi tudi za obiske. Žal mi je, da se to ne splača v gotovini. Sledljivost je veliko bolje zagotovljena, če se zadeve izplačajo elektronsko. Sredstva se lahko povrnajo tudi, če naprimer posredujemo svoje IBAN številke in zanima me, ali lahko to vsi počnejo, nam so namreč sredstva po določenem času vrnili. Tudi sama še, sem še na seznamu govornikov, rada bi vedela, kako se razvija število upravičencev v zdravstvenem sistemu v zadnjih nekaj letih. In zanima me tudi, kar se tiče upravičencev v pokojninskem sistemu. Tisti, ki so bili manj kot pet let in manj kot deset let uslužbenci. In potem tudi seveda, kdaj lahko gredo v pokoj po 65. letu ali imajo potem ugodnosti, čeprav se tudi tega ne predvideva Prosim, lepo, sedaj pa beseda vaša. Nee, ik, u had mij het woord gegeven, maar Pas. ik vond dat onze schaduwrapporteur eerst. Uh, ja, torej, uh... Dal sem prednost eh, poročevalcu Senci. Imam zelo specifično vprašanje za gospoda Vela, torej hvala lepa za vaše odgovore. Torej, odstavek 69 rezolucije o razrešitvi pravi, da akreditirani parlamentarni asistenti po desetih letih službe pridobijo določene pravice. V prejšnjem eh, mandatu smo delali en mesec manj in zato akreditirani eh, parlamentarni eh, asistenti, ki so služili v obdobju dveh mandatov in ki ne bodo nadaljevali z delom po letu 2012, ne bodo mogli pridobiti teh pravic, ker bo uh, ker jim bo manjkal, manjkal en mesec do desetih let. Zanima me, kaj se bo zgodilo s temi asistenti. Hvala lepa, sedaj smo razumeli tudi mi. Okay. Uh, ich bemühen, nach... Skušal bom odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej, gospa Ajala je dejala, da torej odgovore pripravljajo moje sodelavci. To je res, ampak seveda prevzemam polno odgovornost za te odgovore, ko vam jih pošljem za to. Moram za kakovost seveda sam odgovarjati in ne želim zato izpostavljati sodelavcev. Sedaj pa konkretna vprašanja. Strateški izvršitveni okvir, Strategic Execution Framework. To je bilo predvideno za 16 GDO pod 1000 evrov, torej smo pod 60 tisoč evrov in imeli smo tudi nekaj usposabljanja. Torej, če podjetje, javni organ ali podjetje razvija ta koncept, potem tega ne počnemo sami, potem zaposlimo kakšno svetovalno podjetje in tako dalje in se potem sklenajo pogodbe za programsko opremo, za koncept, Vsega tega nismo storili, temveč smo si sami vse pripravili. Zato so stroški kar omejeni. Vendar pa, prek tega postopka seveda smo tudi kar precej privačevali. Naprimer, ko GDI ne razvijajo stvari usporedno, ko odkrijemo, da določene storitve ne potrebujemo več. moto varno in inovativno. In zato so torej številke niže in precej niže od eh, primerljivih v zasebnem sektorju. Kar se potnik stroško tiče, za asistente, najprej, tukaj imamo tudi zato niže poprečne vsote, ker je predsedstvo dalo možnost, da si poslanci lahko izberejo ta povračila. Različne možnosti so, ni samo ene standardne možnosti. To je bila politična želja predsedstvu, da zagotovimo to prožnost in ta manevrski prostor. Zato imamo različna povprečja v primerjavi z uradniki. Kar se tiče usposabljanja za asistente, to je velika težava, o kateri ste govorili. Določeni ukrepi so bili sprejeti, namreč poskus ponujati usposabljanje na začetku in koncu tedna, ponedeljek in petek, ko asistenti niso več tako potrebni. Tudi možnost E usposabljanja smo skušali uvesti, Torej, da bi usposabljanje potekalo takrat, ko ni asistent tako potreben poslancem. Torej, težava je zna znana, uvedli smo že ukrepe za to, da bi poskrbeli za izboljšave. Potem še en sklop vprašanj, kar se tiče naših znanstvenih služb približno leto in pol že imamo te nove službe. In v tem času smo objavili približno tisoč dokumentov, kar mislim, da je veliko. Večinoma je to naslovljeno posameznim poslancem, ne toliko odborom, kot sem želel prej razložiti, to je delitev dela med policy departmenti in daljšimi študijami in to znanstveno službo. 70 odstotkov poslancev ali njihovih uradov je to že uporabljalo in to je številka, ki je precej višja kot v preteklosti. 2,5 milijonov strani je bilo naloženih različne publikacije, torej ni bilo samo proizvedeno, očitno obstaja tudi interes za to, kar je tudi pomemben element. In potem vprašanje osebja, o katerem smo se pogovarjali tudi že v preteklosti, krok 60 sodelavcev Bora regije in Ekosoka bomo integrirali v naše delo. Do konca leta vsem smo dali možnost, če ugotovijo, da novi profil ne ustreza njihovim željam in sposobnostim, se lahko spet vrnejo na svoj stari položaj. Manj kot deset odstotkov je to izkoristilo, nekateri so to izkoristili vseeno. To pomeni, da se je to izkazalo za dobro. Torej, konec koncev, 60 sodelavcev, ki so bili odveč v pravarskih službah, Alvaro regije Nekosoka, lahko uporabili sedaj v nove namene. Ne, da bi povzročali dodatne stroške za davkoplačevalce. In zato gre pravzaprav, da torej prepoznamo, kje imamo vire v sistemu, ki jih ne izkoriščamo optimalno in jih lahko potem prenesemo na področja, kjer potrebe obstajajo. In mislim, da je to bil zelo, zelo uspešen ukrep. Gospod Piper, menze. Da, na določenih področjih imamo težave s cenami novega ponudnika, o tem se tudi govori. To zadeva delno tudi politične skupine. Pogovori tečejo z upravo in upamo, da bomo dosegli kakšno spremembo želimo spremembe, tudi na željo vašega odbora, moramo doseči spremembe in imeti ponudnike brez subvencioniranja. Prižno 3 milijone evrov smo letno subvencionirali na tem področju in sedaj ste nas pozvali, da naj to subvencioniranje končamo. In to se je zgodilo tem novem modelu, kljub temu se pretirava pri določenih storitvah in to bo potrebno popraviti. Kar se tiče varnosti v garaži, tukaj smo sprejeli nekatere dodatne ukrepe, še prav posebno, kar se tiče varnostnega osebja, nadzora, še prav posebno v občutljivem času, ne izključujem pa, da bomo morda morali sprejeti še kakšen ukrep še prav posebno, kar se tiče garaž. Proračun hiša evropske zgodovine, teh 56 milijonov je bil izhodiščni proračun, to je bil torej odobreni proračun tudi odbora za proračun za izvedbo del. To pomeni, da je bilo to tisto, kar je po našem mnenju bilo potrebno in tudi odobreno strani proračunskih organov pri tekočih stroških, pa bi rad opozoril še na nekaj. Vsi uradniki, ki so zaposleni, bodo sedaj prevzeli funkcije, ko bomo preusporedili delovna mesta in torej ne bomo na novo ustvarjali delovnih mest. Torej, takšen je strošek teh del, po drugi strani pa imamo potem razbremenitev v drugih delih parlamenta, ker bomo lahko uporabili um, osebe, ki ga že imamo. Torej, dodatni stroški so nižji, kot bi lahko sicer bili. Kar se tiče življenja pisov, V bistvu življenje pisa imamo, večina jih je, je pa to odvisno tudi od tega, ali poslanci pošljajo te življenje pise. Bomo pa to verificirali in zahtevali posodobitev življenje pisa, tako da bomo gotovi, da imamo vse skupaj, da imamo najnovejše podatke. In potem CO2, kaj se zajema v to? kot je eden od kolegov že pravilno dejal, gre za potovanja poslancev, pa tudi sodelavcev in obiskovalcev, ki se sedaj lahko celoti kompenzirajo, kar se tiče emisij CO2. Hvala lepa tudi za vašo oceno vplivov. Mislim, da tukaj upravimo dobro delo, zelo malo osebja in v celotnem zakonodajnem ciklu že pri zagotavljanju kakovosti presej vpliva komisije. Sveda je tudi za komisijo pomembno, da vedo, da nam ne smejo dostaviti kar tako česarkoli. Tudi mi preverjamo, ali je vse skupaj dobro pripravljeno. Odbor se obvesti in potem kakšen odbor tudi reče, o, to pa ni bilo dobro, to ni primerno in to bomo poslali nazaj komisiji. Torej, to je sedaj pravi sistem preverb in mislim, da se je to izkazalo za dobro. Prav tako pa mislim, da je pomembno, da na tem področju lahko preverimo, ali je to, kar komisija zahteva, resnično ustrezalo kakovostnim standardom. Sčasoma se je to razširilo tudi na ex post analizo, kar postaja vedno pomembneje kajti na veliko področjih imamo zakonodajo, ki jo je potrebno sedaj počasi prilagoditi. In pomembno je vedeti, da so poslanci lahko obveščeni, kaj ni delovalo, kje so bile uvire, kje so bile težave pri izvedbi, pri implementaciji v državah članicah. Pogosto to ni na nacionalni ravni, je celo na regionalni. Torej, sistematično bomo imeli mehanizem feedbacka povratnih informacij. Tako da se bomo lahko naučili iz napak preteklosti. To mislim, da je pomembna funkcija, kajti ne bo več tako, da bomo imeli vedno znova novo zakonodajo, potrebno bo vedno bolj popravljati tudi napake iz preteklosti. Gospod De Jong, kampanja za evropske volitve. Imeli bomo celovit pregled konec leta 2015. Nekaj pripomb, še prav posebno, kar se tiče vprašanja glavnih kandidatov, špicen kandidatov, ki so zelo intenzivno bili podprti strani parlamenta v tej kampanji. Imamo številke iz držav članic, o tem, koliko državljanov je dejalo, da so zaradi teh špicn kandidatov sodelovali v določenih državah članicah. Številke so med enim odstotkom v Veliki Britaniji, torej statistično zanemaljivo, ker ti kandidati niso igrali take vloge v Veliki Britaniji, po drugi strani pa 12 odstotkov v Nemčiji, Avstriji in Luksemburgu. kar je za v Nemčiji vodilo k višji volilni udeležbi. Torej, vtis imamo, da je ta koncept špicen kandidatov v tistih državah, kjer je potekalo aktivno oglaševanje, fizičnih pa tudi elektronskih medijih, da je to imelo učinek v tistih državah članicah, kjer pa tega koncepta ni bilo, pa seveda potem to tudi učinka ni imelo. Bomo pa bolj podrobno si to ogledali do konca leta, takrat bomo vedeli več, kako bi to kampanjo lahko ocenili. Potem ste se še enkrat zauzeli za več preglednosti pri stranskih dejavnostih in splošnih stroških, pavšalih. To je odločitev, ki jo mora konec koncev sprejeti predsedstvo. Pri preglednosti na splošno pa smo že dosegli napredek. Včasih imamo tudi na ključne preverbe nadzor, kar se tiče verodostojnosti naved. Pri stroškovnih pavšalih pa smo skušali odgovoriti na vprašanje, ki ga je zastavilo plenarno zasedanje. In plenarno zasedanje je dejalo, da moramo storiti to brez dodatnih upravnih bremen. Jasno moramo povedati, da bi pri teh splošnih stroškovnih pavšalih imeli natančen izračun brez upravnega bremena, to ne bo možno. Če bi naj preverili to tako kot vse druge izdatke, potem bomo potrebovali 40 do 70 dodatnih sodelavcev. To pomeni, da bi potrebovali 3 do 5 milijonov evrov. Če pa gre za kaj drugega, za kakšne naključne preverbe, to pa bi bil drugačen sistem in bi morali potem to na novo izračunati. Kar se tiče vprašanja žvižgačev, predlog ni bil podan predsedstvo. Seveda ni nič proti temu, da bi s podpredsednikom še vodili razpravo o tem in da bi potem upoštevali najpomembnejše elemente odbora za nadzor proračuna gospod Gerbrandi, hvala lepa za prijazne besede, kar se offsettinga tiče. Še enkrat ste podrobno predstavili postopek odločanja, kar se tiče splošnih stroškovnih pavšalov, da je bil potem prvotni predlog na plenarnem zasedanju spremenjen odbora za nadzor proračuna in smo potem pravzaprav obravnavali drugačno vprašanje kot prvotno zamišljeno strani vašega odbora. Na plenarnem zasedanju smo prišli do rezultata, da to pomeni dodatno administrativno breme. Če želimo vse te izdatke specifično preverjati. Če pa govorimo o naključnih preverbah, potem je to nekoliko drugače. Gospod Javor, CO2 ali gre tu za 100-stotni offset ali ne. Da, 100-stotni offset je zagotovljen za potne stroške ne samo poslancev, temveč tudi obiskovalcev in asistentov. Za koliko denarja gre? Imamo posebno proračunsko vrstico za offsetting. Ta znesek je bil na začetku zelo visok, vendar pa so potem cene dramatično padle in trenutno namenjamo 70 tisoč evrov približno za offsetting, sklepom predsedstva pa imamo tudi zgornjo mejo za to proračunsko vrstico 250 tisoč evrov. Torej imamo še 180 tisoč evrov manjeverskega prostora za offsetting, za to specifično proračunsko vrstico za potne stroške poslancev, asistentov in tudi obiskovalcev. Kar se tiče žvižgačev in splošnih dodatkov, to, o tem sem že govoril, potem zelena javna naročila, to že imamo v parlamentu, to že izvajamo. Gospod Liberacki, morda tudi v funkciji kvestorja, se še enkrat dotaknil vprašanja izplačila v gotovini in jaz pregovoril o praktičnih težavah. Vidite, tudi v predsedstvu bo potekala živahna razprava, vendar pa predlog generalnega sekretarja je bil podan in to je moja odgovornost na tem področju. In razložil je, zakaj potrebujemo drugačne pragove za lokalne asistente ko govorimo o fenomenih, ko ima nekdo zaposlene, zaposlenih 43 lokalnih asistentov in temu se seveda želimo izogniti. Gospod Bačitis ni zastavil preciznih vprašanj, nobenega specifičnega vprašanja. Gospod Stehovski pa je govoril o dokumentih, originalnih in elektronskih. V tem trenutku moramo tudi za naknadne kontrole imeti originalne dokumente in jih je potrebno posredovati, še prav posebno zaradi proračunskega nadzora. Potem pa ta primer koncerta, no tega primera ne poznam, seveda pa potrebujemo vedno, ko želimo izvesti večjo preveditev v parlamentu, tudi določeno odobritev, običajno kvestorjev in zato včasih je tudi za varnostna vprašanja, je potrebno podati tudi zahtevek za odobritev, preden se lotimo finančnih zadev. Gospod Vali, jaz progovoril še enkrat o izplačilih v gotovini, torej predlog je že podan, vendar pa videli ste tudi, da tukaj imamo različna mnenja. In vprašanje restauracij. V zadnjih letih smo se trudili ponuditi več, širši razpon jedi in tudi več svežega. Sedaj je določeno razlikovanje med cenami, med različnimi ponudbami in to lahko še navedemo in se tega lotimo, vendar pa samo um, na omejen način. Potem pa specifično vprašanje, gospe Gresle, na to bom govoril pisno, kar se tiče eh, pokojninskega in eh, zdravstvenega zavarovanja. Potem govora je bilo tudi še o pokojnini deset let. Da, v posameznih primerjih lahko nastanejo take težave, vendar pa delno morda tudi za poslance. O tem je govoril gospod Stas. Pristojnost pa je pri komisiji lahko pa si to še enkrat ogledamo in poiščemo pragmatične rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa za to razpravo. Po razrešnici 2013 želi poročevalec še enkrat besedo, prosim. Eh. Ja, samo nekaj besed, eh, zelo na hitro, gospa predsedojoča, torej gospod eh, generalni sekretar. Najprej bi. Um, Eh, izpostavil dve točki. Torej, zadovoljen sem eh, ne samo z razpravo, temveč tudi z vašimi odgovori. In sicer sem zadovoljen z to, eh, da govorimo o kompenzaciji CO2 kot poročevalec za Evropski parlament o podnebni konferenci COP21, ki smo ga sprejeli z veliko večino včeraj torej ugotavljam z velikim zadovoljstvom, da z vašo pobudo lahko tudi postanemo zgled. In to se navezuje tudi na to, kar je povedal gospod Piper. Torej, zakaj gre tu? Gospod Javor in Bastas eh, sta eh, to omenila. Torej, eh, morda bi lahko enostavno poslancem nadomestili avtomobile s kolesi. Morda je to takšne vrste fizična kompenzacija. No, se šalim. Torej, hvala lepa za ta predlog. Druga točka pa je um, ta one-stop shop. Torej, uh, to je zelo koristno, to je zelo korisno za poslance in za njihove sodelavce, da imajo možnost vse opraviti na enem mestu. Eh, Kaj ti eh, to jim omogoča, da opravijo, kar potrebujejo, ne da bi se pri tem izgubili v labirintu te administracije. Na to, kar se tiče plačila v gotovini obiskovalcem, torej tu vidimo, da eh, se stališča razhajajo. Včasih eh, imamo tu razprave, ki presegajo politične eh, občutljivosti. Potrebujemo veliko pozornost in veliko transparentnost. 16 milijonov evrov je zelo veliko. Druga točka, ki me zelo veseli, pa se navezuje na rekrutiranje lokalnih asistentov. Prej je bilo govora o Polski in o Romuniji v mojem poročilu sem to tudi opisal. Torej, najbolj nas je presenetilo to, da poslanec, ki mislim, da ni več poslanec, je imel 43 eh, sodelavcev. In ni bil niti Romun, niti eh, Poljak. Bil pa je bil eh, prvak v pokerju, torej na svetovni ravni, poleg tega, da je bil poslanec. Eh, torej, tu bi upozoril na dvoje. Prvič, eh, gre za vprašanje menze, za vprašanje prehrane. Tu je treba narediti še zelo veliko. No to še ena točka, potem pa bom eh, nehal. Uh, Ta pa se navezuje na izredne postopke. Prej sem eh, to že omenil. Imamo celo vrsto teh eh, postopkov, ki eh, izhajajo iz normalnih postopkov, torej ki se urejajo po izredni poti. Hvala lepa, tako smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Kmalo se vidimo januarja za razrešnico za leto 2014. Hvala lepa torej še enkrat. Sedaj pa pozdravljam goste iz Evropske investicijske banke, še prav posebno predsednika Hojerja. In sedaj bomo imeli predstavitev letnega poročila EIB za leto 2014. Z odborom Ekon se izmenjavamo. To je izmenjava pristojnosti, ki bi jo drugi tudi radi imeli. In če ne bi vsake dve leti imeli takega poročila, potem ne bi vedeli, kaj se v EIB dogaja. Tako da je to dobro. Ja. Ja, tut mir leid, dass wir eine Viertelstunde zu spät dran sind, aber manchmal. Žal nam je, da 15 minut zamujamo, vendar pa včasih pač enostavno kolegi govorijo predolgo. Vem, da nimate veliko časa, zato mi je žal, ampak vse se bomo večkrat videli. Gospod Hojer, prosim. Benčem. Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko veselje mi je, da sem lahko z vami, da vam poročam o tem, kaj skupina EIB, Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad počneta in bosta še počela za to, da nudite evropskemu gospodarstvu, nudite podporo. Obravnavate letno poročilo Evropske investicijske banke za leto 2014. Hvala lepa poročevalcu Pirinskemu za izjemno dobro opravljeno delo. Trenutno gospodarsko okolje je pač takšno, da je brezposobnost zelo visoka, premalo je naložb, EIB je tista, ki pomaga pri preskakovanju vrzeli na področju naložb. Spodbujamo rast, zaposlovanje na trajnosten način. Mi želimo evropskim državljanom prinesti veliko dobrega in koristnega za njih. Za državljane tudi delamo. V nasprotju s komercialno banko naš cilj ni dobiček, temveč gospodarski in družbeni rezultati. Na začetku naj povem, da smo v letu 2014 prinesli konkretne koristi evropskim državljanom in družbam. Ko govorimo o tem, da ne stremimo k dobičku, to ne pomeni, da lahko kar tako zapravljamo denar ali da ne stremimo k trajnostnim obnovljivim projektom. Vse, kar financiramo, morajo financirati potem tudi kapitalski trgi. Zaupanje naložbenikov je ključnega pomena, če želimo poslovni volumen povečati med 70 in 80 milijardami evrov letno. Ponujemo finančna sredstva za podjetja, ki zagotavlja 3,9 milijonov delovnih mest, več kot 2000 novih podjetij smo podprli večinoma. MSP-je, ki so tudi hrbtenica našega gospodarstva, 4,4 milijone evrov smo namenili za nove digitalne povezave v gospodinstvih, predvsem gre za dostop do široko poslovnih povezav, potem emisije CO2, tudi s tem smo se ukvarjali, financirali smo projekte z tega področja. Rezultat, ki smo ga dosegli, je enakovreden temu, da bi s cesto maknili 2 milijona vozil. Zgradili smo tudi kar nekaj novih bolnišnic oziroma financirali obnovo bolnišnic, kjer. osemdeset milijonov evropskih državljanov išče zdravljenje. Več kot trinajst milijard smo namenili za oblikovanje petsto tisočih novih delovnih mest za mlade ljudi, spodbujamo številne dejavnosti za mlade, financiramo MSP-je, kajti MSP-ji so tisti, ki nesorazmerno veliko ljudi zaposlujejo v primerjavi z javnimi podjetji, predvsem, ko gre za mlade. MSP-ji so tudi ključnega pomena za mlade, ki želijo vstopiti v svet gospodarstva. Mladi lahko opravljajo svoje vajeništvo in pripravništvo v MSP-jih. MSP-ji so prvi delodajalci, ki ponujajo mladim delovna mesta, zato smo namenili 25,5 milijard evrov letos prav v te namene. Financiranje MSP-jev je bil največji politični prispevek skupine EIB. Več kot 50 milijard evrov smo uspeli mobilizirati za MSP-je s tem, ko smo sofinancirali projekte. Strateško infrastrukturo smo financirali 20,6 milijard evrov, podnebne dejavnosti 9,3 milijarde evrov. 14,7 milijarde za inovacije. 80,3 milijarde evrov smo kot skupina EIB ponudili lani. 77 milijard lani, kar je 5 milijard več kot v letu 2014 kapitalsko ste povečali banko pred nekaj leti za 10 milijard. Obljubili smo, da bomo v roku treh let sprostili dodatne naložbe v višini 180 milijard evrov. Lahko vam poročam, da se bo triletno obdobje steklo decembra letos, ampak marca letos smo mi že izpolnili obljube, se pravi nekje sedem mesecev prej. To pa je potem privedlo do razmišljanja v smislu, kaj lahko storimo z Junkerjevim načrtom, ki ste ga tudi vi podprli. Še par besed o Grčiji. Ko je bil sprejet tretji reševalni svežen, smo razvili nov akcijski načrt za okrepitev gospodarske obnove. V Grčiji okrepili smo gospodarske dejavnosti v sodelovanju z grškimi partnerji in komisijo. Naš cilj je dvojni želimo spodbuditi rast gospodarstva in ponuditi podporo za razvoj naložbenih projektov. Kratkoročno gledano, vse več zaposlenih EEB-ja ponuja tehnično podporo na terenu, zlasti ko gre za dostop do posojil. Dolgoročno gledano pa želimo svoje posojilne dejavnosti razširiti tudi na MSP-je, srednje velika podjetja in a, eh, druge dejavnosti. V Grčiji smo bili pred krizo, med krizo in tudi po krizi bomo tam prisotni. Naj povem, da se ne osredotočamo na posamezne države, niti ne uporabljamo kvot za posamezne države in do tega v prihodnje prav tako ne bo prišlo. Naš poslovni model temelji in bo temeljil na dobro vnoteženem portfelju v celotni Evropski uniji. Naj še enkrat povdarim, nismo banka evroobmoča, temveč banka celotne Evropske unije še par besed o krizi za begunci. Čeprav se osredotočamo v Evropski uniji na rast in zaposlovanje, to ne pomeni, da se EIB umaknila iz prostalega dela sveta. Če bomo prekinili stike s prostalim delom sveta, zlasti v neposrednem sosedstvu Evropske unije, bo to imelo tragične posledice. Naj podarim, da je banka pripravljena podpreti evropske politike za izboljšanje begunske krize. Tudi danes nas Evropskem svetu, ko se bodo pogovarjali o tem, bomo to izpostavili. Banka je ponudila kar nekaj konkretnih predlogov v odziv na to krizo. Odbor direktorjev bo kmalo seznanjen s temi predlogi, na štirih ravneh delujemo. Države, kamor begunci prvi vstopijo, so pod največjim pritiskom, tam so razmere dramatične, preveč časa smo kot Evropska unija porabili, ne da bi ukrepali, Druga raven je potem položaj v tranzitnih državah, še posebej v državah Zahodnega Balkana. Razmere tam so dramatične, Evropska unija je že bila zaprošena za pomoč. Tretja raven so potem ciljne države, večina beguncev oziroma migrantov želi priti v te države in tam ostati, kar pomeni, da se bomo tudi v teh državah soočali z velikimi izzivi. Evropska banka, investicijska banka naj bi tam odigrala pomembno vlogo. In četrta raven, slejko prej bodo od nas zahtevali da odpravimo ne zgolj simptome, temveč tudi vzroke za migracijske tokove in begunske tokove. Zato potrebujemo nov pogled na razvojno politiko, na sodelovanje, na mednarodne zadeve in na evropsko zunanjo politiko. Evropska investicijska banka bo tudi tu ponudila pomoč. Kar nekaj mednarodnih konferenc je potekalo v tej polovici leta, začenši z konferenco v Adisa Bebi o razvoju, ta je potem privedla do vrha v New Yorku pred tremi tedni, kjer smo sprejeli trajnostne razvojne cilje v okviru Združenih narodov. Trajnost in podnebje sta še posebej poudarjena v teh ciljih. Bil sem tudi na sestanku v Limi s Svetovno banko in IMF-om. E Podnebna vprašanja so bila ključna vprašanja. Evropska unija bo vodilna, ko gre za večstranske razvojne banke pri izpolnjevanju podnebnih ciljev. 25 odstotkov našega poslovanja v prihodnje bo posvečenega podnebnim dejavnostim. Najavili smo že, da ko gre za dejavnosti izven Evropske unije, bomo do leta 2020 povečali delež dejavnosti na 35 odstotkov. Med večstranskimi razvojnimi institucijami smo zagotovo ena od vodilnih in najbolj dinamičnih, ko gre za podnebje. Bomo pa kolege morali prepričati v to, da je res nujno ukrepati na področju podnebja. Potrebujemo dodatno politično podporo in pritisk. Še par besed o Ukrajini. Evropski svet nas je zaprosil, da okrepimo delovanje tudi v Ukrajini, pravzaprav naj podvojimo svoje dejavnosti v obdobju 2014-2016. Lahko vam povem, da dobro izpolnjujemo zahtevane cilje. Poleg tega smo nedavno prejeli tudi zaprosilo strani Ukrajine, da preverimo, kaj se dogaja z dobavo plina letošnjo zimo. Shranjevanje plina v Ukrajini, vemo, kakšne so zmogljivosti na tem področju. Če ne bomo zmogli kupiti dodatnih količin plina, bo sredi zime v Ukrajini precej mrzlo. Mi se osredotočamo trenutno na projekte, vendar smo gotovili, da Svetovna banka lahko financira nakup plina. Zato smo dali jamstvo za projekte Svetovne banke v Ukrajini v višini 500 milijonov evrov. Ta sredstva v bilanci Svetovne banke so sedaj namenjena temu, da januarja ne bo zmanjkalo kurjave v Ukrajini. Zdi se mi, da smo zelo dobro sodelovali z multilateralnimi razvojnimi bankami. Še sklepne besede, vsi govorijo o Junkerjevem načrtu, seveda. Junkerjev načrt, če povzamem, je dobro na poti, še posebej po odločitvi, ki ste jo sprejeli včeraj, glede izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja, sedaj moramo imenovati naložbeni odbor, ampak ta ime ni ravno najbolj primerno ime. Bilanca banke je tista, na podlagi katere bomo odločali o posameznih projektih. Ne bo naložbeni odbor odločal o projektih, ki jih bomo financirali. Ob koncu letošnjega leta bomo poročali o tem, kaj se je dogajalo v tem semestru, nekje 50 let milijonov smo že sprožili v okviru Junkerevega načrta, čeprav struktura še ni v celoti vzpostavljena, čeprav še ni upravnega odbora in naložbenega odbora, smo že izbrali nekaj projektov, ki jih bomo financirali in do konca leta naj bi v ta namen namenili 50 milijard evrov. Tako da tudi vaša podpora Junkerevemu načrtu že prinaša rezultate. Sedaj bomo zaključili da boste imeli priložnost, da me zasujete z vprašanji. Hvala. Hvala lepa tudi za zelo impresivno bilanco. Dobro je vedeti, da banka počne to, kar pričakujemo od nje. Pirinski. V imenu Pirinskega je Jala Sender za poročevalca. Hitro, ker mora gospod Hvark malo oditi. Ja, predsednica. Gospod Pirinski se upravičuje, ampak ima druge obveznosti, ki se, jih, ki se jim ni mogel izogniti, tako da je pustil par pripomb, ki bom prebrala. Gospodu Hojerju bom zastavila tudi nekaj vprašanj, najprej bi ga rada pozdravila, seveda. Nekaj vprašanj je pripravljenih tudi v pisni obliki in ta vprašanja vam bomo posredovali. So pa vprašanja podobna kot lani. Najprej, kar zadeva Junkerjev načrt. Vi ste bankir. 3. avgusta, ko smo prvič ugotovili, da ima Junkerjev načrt končno zeleno luč, je revizijska hiša Standard Poor rekla, da je ta načrt eventualno nestabilen da je načrt kot tak pomankljiv. Zanima me, zakaj menite, da je prišlo do tega, ali je revizijska hiša imela utemeljeno podlago za takšne komentarje, ali bodo kakšne posledice. Gospod Pirinski, vas bi rad vprašal tudi o komunikacijski strategiji banke. Znotraj Junkarjevega načrta obstaja kar nekaj nejasnosti, predvsem kakšna je povezava med Junkerjevim načrtom in ostalimi instrumenti, ki jih imate vi na voljo kot banka. Naslednja zadeva je diverzifikacija. Kot španka vam lahko povem, da je vaša banka podpisala kar nekaj pogodb s Španijo. Gospod Pirinski prihaja iz Bolgarije, in pravi, da je pet največjih držav podpisovalo pogodbe z Evropsko investicijsko banko, kaj se bo zgodilo z ostalimi državami, ki imajo na voljo projekte. Zanima me tudi, kaj boste storili, če se pri posameznem projektu odkrije korupcija, kakšna bo vloga Olafa. Zanima me, ali bo Olaf opravil preiskavo v primeru, kjer naj bi prišlo do korupcije. Tudi gospod Vali bo verjetno to izpostavil. V Junkerjevem načrtu je vedno več govora o zlatem pravilu, tudi ko gre za begunce, se veliko govori o tem. Zanima me, ali boste spremenili pravilo o primankljaju, ali bodo naložbe, ki se bodo zagotavljale v okviru Junkerjevega načrta obravnavane drugače. Trenutno se ukvarjamo s hudo krizo, osebe potrebujejo pomoč, o določenih zadevah se še razpravlja, zato me zanima, ali gremo v pravo smer, ali obstaja možnost, da bi v posameznih primerjih dopustili odstopanje od tega pravila glede primakljaja, glede na to, da se države soočajo z izrednimi razmerami. No pa še sama bom spregovorila. Pet vprašanj imam. Prvič, dobiček banke je padel na 20 odstotkov. Z 2,9 milijarde na 650 milijonov, kaj kšni so glavni razlogi? In potem, kar se tiče posojil Grčiji, Italiji, Portugalski, Cipro, Italiji, Španijo sem izpustila, potem so te države od leta 2012 dobile pet odstotkov posojil. Pravimo pa, da bi morali tem najbolj pomagati. Zakaj? Je samo pet odstotkov. Leta in leta. Že leta 2012 smo na plenarnem zasedanju o tem razpravljali in potem se do leta 2014 nič ni spremenilo. To sem sledila. In potem tretje vprašanje. 13 posojil imamo v Siriji. Kaj pa je to? Kaj se lahko predstavljamo potem? In še eno vprašanje. Zadeva glavne teme v poročilu. Ni 80,3 milijarde, če se skupaj seštejemo, ampak 87 milijard in to je bilo dobro pojasniti. Naslednji pa je kolega Piper. Najprej moram dati gospodu Hojeru čas, da razmisli o tvojih vprašanjih. Teh je bilo res veliko. Lahko začnem? <laughs> torej pripomba, kar se tiče Ajale Sender. Nimamo dobrih in slabih stroškov. Stroške morajo vedno plačevati naslednje generacije. Zato torej želim opogumiti Ebi, da ne dovoli razlik. In potem velika pohvala, vse, kar je bilo opisano, tudi v načrtu 2014, tega ni potrebno ponavljati. To sedaj počnem imeno gospoda Hajsterja, ki ga ni danes tukaj. Napisal mi je nekaj kritičnega tudi. In sicer to zadeva dodano vrednost vaših dejavnosti. In to bi rad navezal na euforično točko 35 odstotkov, ki jih želite za ukrepe za podnebne spremembe. Kaj bomo dosegli konkretno pri zniževanju emisij CO2 s tem? Je to to, kar bi lahko dosegli morda na socialnih področjih? Torej, ali pri EIB razmišljate strateško, da ne bi torej vedno znova zagotavljali samo sredstva za podnebne spremembe, kaj konkretno to prinese, koliko bo zniževanja emisij CO2, če bomo investirali v to smer? In nadalje vprašanje v odboru ITREVA samo hvalijo, tukaj pa smo v odboru za nadzor proračuna in sedaj vprašanje, kar se tiče izvedbe EFSI. Iz držav članic dobivamo vedno več pritožb, da se EIB umešava na področja, ki tako ali tako gladko tečejo. Samo zato, da bi boniteta ostala visoka in bi potem v prihodnosti imeli dobre možnosti financiranja. To niso posamični primeri. Zdi se, da je to splošna pripomba, še prav posebno zavarovalnic in drugih bank, ki resnično kritično gledajo na določene projekte. Naslednji kolega Vali. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi predsedniku EIB-ja, da je danes z nami in odgovarja na vprašanja. Upam, da nam bo tudi povedal kaj o tem, kaj se je dogajalo z zadnjo razrešnico Evropske investicijske banke in s pripombami, ki jih je podal Evropski parlament, predvsem, ko gre za projekta Castor Mestre. 150 glasov je bilo za pri poročilu 34 proti, namreč EIB naj bi tam financirala cestno povezavo preko Mestre, naj pa bi ugotovili določene pomankljivosti pri javnem naročilu. Prišlo naj bi do goljofij strani organizatorjev javnega naročila, ampak ta projekt je bil financiran tudi z vaše strani. Zato se meni zdi, da bi res morali imeti ničeno toleranco do projektov, kjer obstajajo gotova dejstva, da je prišlo do goljofij in korupcije. In še projekt Gazdor lahko kaj več poveste o tem. Slišimo tudi kar nekaj pomislekov glede novih infrastrukturnih projektov, ki naj bi jih financirali z Junkerjevim načrtom. Vedno bi morali imeti ustrezne certifikate, kadarkoli dopuščamo podjetjem, da sodelujejo na javnih naročilih. Predvsem je pri nas pomembno, da podjetja ne sodelujejo z mafijo. Ta podjetja bi morala imeti na voljo določene certifikate. Namreč javna naročila so pri nas tudi predmet delovanja kriminalnih združb. Evropska unija ne bi smela financirati podjetij, ki so osumljena to vrstnega delovanja. Pri javnih naročilih prihaja tudi do sodelovanja z pogodbenimi podizvajalci, včasih tudi z zasebnimi podjetji. Mislim, da bi morali tu biti izjemno previdni, ker ne želimo podpirati kriminalne dejavnosti. Kar pa zadeva konkretne primere, naprimer, ko gre za avtoceste. Zanima me, kakšne merila uporabljate za ocenjevanje gospodarskega vpliva. Pogosto se zgodi, da se to vrstni projekti ocenjujejo na podlagi cestnin ali na podlagi drugih preveč optimističnih ocen. Potem pa se zgodi ravno nasprotno. Namreč ko se financirajo te naložbe, sredstev ne dobimo nazaj. Ja, že zaključujem. V tem primerih mora ukrepati tudi javni sektor. Pri Kastorju pa ne gre za obnovljive vire energije, ampak za podjetje, ki uporablja fosilno energijo. Mislim, da bi bilo bolje financirati projekte z področja obnovljivih vire energije in ne projektov z področja naftne industrije. Danke, Frau Kolegica Kapel. Hvala lepa, predsednica. Kolega Hojer. To poročilo leta 2014 je impozantno, še prav posebno v časih, ko potrebujemo 300 milijard evrov investicij v EU in zato je zelo pomembno, da teh 80 milijard iz EIB investirate v Evropo, še prav posebno v infrastrukturo, pa tudi podnebne, podnebno zaščito četrtina 80 milijard ste dejali, bi naj investirali v podnebno zaščito. Ali razpravljate v banki tudi povezavo projektov, še prav posebno na področju podnebja, v povezavi s trajnostnimi cilji, ki jih poznamo? In kakšna je ocena in kako obvezojoče so, je potem potrebno gledati te projekte, koliko se morajo tega držati v državah članicah, tudi v povezavi s COP21. Torej, potrebno bi bilo zagotoviti večjo zavezojočnost, kaj ti veliko držav še ni podalo zavezojočih obvez. Potem pa financiranje za MSP-je. Dejali ste, da ste podprli veliko MSP-jev, še prav posebno na področju financiranja naložb. Prihajam iz odbora ITRE in to je za nas zelo pomembno omenili ste 24 milijard evrov za to področje, to se mi zdi dobro, dobro se mi zdi, da ste podprli tudi široko pasovnost. Zanima pa me, kako bo letos 2015, koliko boste podpirali MSP-je in široko pasovnost, do leta 2020 naj bi namenili čez 200 milijard evrov za to. In tukaj je potrebno hitro ukrepati. In potem še EFSI, veseli me, da je včeraj Wilhelm Molterer, bil imenovan za izvršnega direktorja, sem Avstrijka in vesela sem, da je sedaj Avstrijec prevzel ta položaj. Mislim, da je primeren. Dejali ste, da še ni vse urejeno za EPSI. Zanima me, kako bomo torej zagotovili sredstva za projekte, če pa projektnega odbora še ni. In potem sredstva za EFSI, še prav posebno za tvegane projekte, da bi tu bila dodana vrednost. Morda nam lahko poveste, kakšni so kriteriji, kako se izbirajo projekti. Nimam projektnega seznama, vendar pa slišala sem, da je tukaj precej zmedeno, lahko pojasnite in potem EIB stavi na nove proizvode, nam lahko poveste, kateri proizvodi to konkretno so. Minutek. Stas. Dakle, Božiter, uh... Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Hojer, soočate se z nemogočo nalogo, namreč na vsa naša vprašanja boste morali odgovoriti v dveh minutah. Sam imam šest vprašanj, tako da bom določeno vprašanje poslal v pisni obliki, sicer ne boste uspeli podati dobrih odgovorov. Nekaj vprašanj sem imel o EFSI, ampak o tem boste tako ali tako govorili čez nekaj minut. Zanimalo me je tudi, kakšen je odnos med upravnim odborom in odborom direktorjev. Imam tudi vprašanje v zvezi z sodelovanjem z računskim sodiščem, potem kaj se dogaja z mehanizmom pritožb, kaj boste storili s tem v zvezi do konca leta. Ampak to so vprašanja, ki boste prejeli v pisni obliki. Danes me zanima, kakšno vlogo boste odigrali za to, da se borite proti davčnim goljufijam, davčnim utajam, izogibanju plačevanja davka. V prejšnjih resolucijah smo vas pozivali k temu, da zauzamete bolj aktivno vlogo pri preiskovanju predvsem strukture upravičencev do sredstev. Če naprimer vidite, da nek upravičenec sodeluje v davčnih prevarah, kako boste preprečili, da sodelujete s takšnim upravičencem v prihodnje? Kaj počnete na tem področju, me zanima. Kako je mogoče, da se izplačajo posojila, naprimer posameznim podjetjem, ki so predmet preiskave strani Olafa. Naprimer, v mislih imam tež elektrarno v Sloveniji, ampak to termoelektrarno še kar financirate. Eh, Potem pa je tu še vprašanje v zvezi s podnebnimi spremembami. Omenili ste številko 15 odstotkov, vse lepo in prav, ampak še vedno veliko vlagate v klasična fosilna goriva, čeprav ste storili korak nekoliko stran od tega. Ja, Herren, Sie geduld und durch... Hvala lepa. Prosim za potrpljenje in vzdržljivost. Skušal bom odgovoriti na vsa vprašanja, nekatera ne morem. Hvala lepa, da so bila vprašanja tako specifična. Če pa ne bom neposredno odgovoril, bom podal potem pisni odgovor. Nasplošno. Predsednica, želim si, da bi ta vprašanja poglobili pri konkretnih projektih, pri konkretnih sodelovcih. Pri veliko primerih sem sam tudi od mene zahtevate preveč, da bi vse skupaj zjedel sam. Moram se zanesti na sodelovce. Če poskrbim za to in počnem se poglobim v projekt, sem vedno pod velikim otisom, kakšna natančnost in doslednost vladata. Ta banka, in to nas razlikuje od veliko drugih, ne od vseh, ampak veliko drugih, ne konča dela v trenutku, ko je posebna pogodba sklenjena, temveč šele takrat, ko je projekt, ki se financira, s tem posojilom zaključen. To stane veliko. Za nadzor in za spremljanje projektov potrebujemo osebe, vendar pa to se splača. Kaj ti vedno znova imamo primere, o nekaterih je bilo govora, kjer kljub temu, da smo predhodno preverili projekte, se kasneje pokaže, da je vseeno prišlo do zlorab in da moramo ukrepati. Zato smo tesno povezani z Olafom. Dejstvo, da kje poteka preiskava, še ne pove veliko. Nekatere države so take, da ni projekta, kjer skoraj da ne bi bilo pritožbe. Moramo potem spremljati, kaj se dogaja. In potem Olaf lahko ustavi postopek. Tudi v Italiji imamo primer, ko smo z Olafom zelo tesno pregledno sodelovali, ko so nevladne organizacije imele nekatere očitke in še vedno imamo težave s tem italijanskim projektom, vendar pa vseeno moramo gotoviti, da se je Olaf odločil, da postopka ne bo sprožil. In zato moramo tukaj videti, da so očitki bili bolj proti drugim projektom, ne proti temu specifičnemu projektu. Torej, to je bila problematična zgodba. Torej, z Olafom smo tesno povezani. In to lahko preberete tudi v naših dokumentih. Kar se tiče prevar in pranja denarja, imamo absolutno nično toleranco. Če pride do kakšnega suma na prekršek, potem to preverjamo. Seveda samo učitek še ni sodba. Vendar pa zanima nas, da kot banka EU ne krnimo ugleda banke in tudi banke. EU, če imamo projekt v Sloveniji, Italiji, Grčiji ali na švedskem in je potem zapisano, da to podpira Evropska unija EIB, potem je seveda to sloves EU, ki je na kocki. In potem seveda sloves banke pri naših naložbenikih, kajti zelo veliko obveznic vsako leto naložbeniki odkupijo in tu moramo paziti. Zato sem zelo občutljiv pri teh vprašanjih. Nikoli ne izključim napak, včasih jih odkrijemo pravčasno, včasih malo kasneje in potrebno pa se je tega lotiti. Pri prometnih projektih imamo veliko težav. Vsak prometni projekt ključuje, eh, temelji na podlagi domnev. Porto Lizbona ko sem začel s tem projektom, se mi zdelo, da imamo veliko avtocest na tem področju. In zanimalo me je, kakšna je bila podlaga za odločitve o teh projektih. In ugotovili smo, da so očitno uporabljali nerealne podatke za promet. In potem so taki projekti, to je bilo javno-zasebno partnerstvo, vodilo do tega, da nismo izboljšali infrastrukture, temveč da se je implicitno zvišala zadolženost države. To je bilo tako tvegano in tudi zadolženost portugalske, da smo to morali spremeniti. Vendar pa seveda ni smiselno, da EB prispeva k implicitni zadolženosti države. Tako da se strinjam, presojo vplivov prometnih tokov in prihodki, ki izhajajo iz tega, iz pristobin za ceste in tako dalje, tukaj moramo biti zelo previdni in smo zelo skeptični. neravnovesja med državami, nimamo kvot pri banki in sem proti temu, odločno proti. Po potrebi in po kakovosti projektov moramo odločati. To vodi do tega, da imamo angažiranost v Španiji, ki je tri do štirikrat tako močna kot v Nemčiji po glavi, ker se pač eh, nas ne rabi toliko v Nemčiji kot v Španiji zaradi gospodarskega razvoja po osebi, imamo največjo drežbo v manjših državah, Cipr, Slovenija. In potem seveda je večji projekt na Malti in je Malta takoj na vrhu, ker pač ima malo prebivalcev. Torej, neravnovesja obstajajo, vendar pa so želena. Kvot pa ni. Kar se tiče zlatega pravila, in vprašanje maastrijskih kriterijev. Tukaj poteka velika razprava v povezavi z obladovanjem begunske krize in tukaj ne bom nič rekel izjemoma, kajti to je zadeva držav članic, da o tem odločajo na podlagi predloga komisije in Eurostata, kako se bo to zgodilo. Lastnite iz banke, tu bi lahko povedal mnenje, vendar pa to ni relevantno tukaj gre za politično odločitev. In moram reči, da se zauzemam za to, da bi obvladovanje migracijskih in begunskih tokov in humanitarnih katastrof, ki je s tem povezano, da bi to imelo pomembno težo. Slišal sem že slabše predloge, kar se tiče relativizacije mastrskih kriterijev, vendar pa več raje ne bom povedal, to bom prepustil finančnim ministrom in šefom držav in vlad, ki zasedajo danes v Bruslju. Mm, zamenjava proizvodov. Gospa Ajala Sender. Sedaj imamo velikansko paleto proizvodov in časih. To potem vodi tudi do odločitev, ki jih morajo sprejeti posojilo jemalci. Ali bodo želeli tak kredit? ali bodo morda želi se odrežiti pri, odrežiti pri financiranju projektnih obveznic. Tukaj obstajajo tudi velika nesoglasja. Ta banka ima komunikacijsko težavo, ker je precej neznana. Dva in polkrat večji smo kot Svetovna banka, pa nas nihče ne pozna tukaj, tu nekaj ni v redu. Vendar pa po Junkerjevem načrtu smo sedaj postali bolj znani in prihajajo k nam stranke in nas sprašujejo, ali ne bi pod tem okvirem, okvirjem EU lahko dobro poslovali tudi mi. Pridajo z namenom, da bi dobili jamstvo iz Junkerjevega načrta in bi dobili potem običajni EB, običajno EB posojilo kriteriji, zdaj vsi pa niso izpolnjeni. Tukaj smo zelo strogi in je potrebno odločati po primerih, kar se tiče kakovosti projekta, manj pa kar se tiče stopnje tveganja projekta. Tisto, kar se tako ali tako da financirati, ni potrebno pokriti z Junkerjevim načrtom. Če pa naprimer na področju raziskav imamo projekte razvoja zelo zapletenih farmacevskih proizvodov, naprimer razvoj novih cepiv od Alzheimerja do ebole. In moramo potem seveda se vprašati, ali bomo to prepustili američanom, korejcem ali japoncem, ali bomo podprli našo industrijo. Zelo tvegano, kajti samo teden niso lahko prepozni, pa projekt ne bo uspešen in je denar zapravljen. Torej, to je tveganje, lahko se kaj tudi zalomi. V Evropi pa nimamo kulture, kot je to v Ameriki, da če komu kaj kdaj ne uspe, ne pomeni, da mu je spoletelo zavedno, temveč da dobi novo priložnost in mu lahko naslednjič uspe. Zato bi morali tukaj primerljivo tvegane projekte podpreti in tukaj se lahko kaj zalomi, kot sem dejal. Veliko projektov ni tveganih, ki se prijavljajo za ta Junkerjev načrt in zato naša podpora ni potrebna. Z našimi kreditnimi inženirji, če smem tako reči, bi se o tem pogovoril. In gospa predsednica, morda bi bilo dobro, če bi delegacija vašega odbora prišla tudi k nam za pol dneva, naprimer, in bi potem lahko pogledali se konkretne projekte, kako izgleda izbira, kateri kriteriji so, potem pri dodelitvi proizvoda, ki je najbolj ustrezen, in potem tudi pri spremljanju posojila do ponovne poplačitve in do tega, da ugotovimo, ali so zaveze bile izpolnjene. Številke o dobičku, na to se bom še vrnil. Ja, malo sem se zmedla, pravi predsednica. Navedla sem napačne številke. Torej, v tem trenutku govorimo tiho o tem, kaj ti nismo nekdo, ki bi delal na maksimizaciji dobička. Smo ekonomični in to je pomembno za vaš odbor. Smo zelo vitki. 70-80 milijardov milijard evrov na leto imamo. In potem imamo 2500 zaposlenih ljudi, skoraj vse v Luksemburgu v primerjavi z drugimi bankami EBRD, naprimer, imamo zelo malo osebja, tudi primerjavi s svetovno banko. In potem seveda lahko vidite, da smo zelo omejeni in da moramo skromnimi sredstvi narediti veliko, tako mora to ostati. Vendar pa naj povem, to lahko kot odbor za nadzor proračuna razumete. Če pa zahtevate, da bi ZEVSI vstopili v manjše projekte, prišli bliže strankam, potem bomo potrebovali več ljudi. So razmerno gledano. Torej ti dodatni projekti, na kateri ciljamo tukaj, bomo potrebovali relativno več ljudi, več sodelavcev, pa vseeno skušamo ostati skromni. Izven Evropske unije pa smo počasi že v težavah. Zato se zazemam za vašo podporo, kar se tiče preučitve, ponovne preučitve mandata za zonanje posojanje. In potem, naprimer, podnebje, begunci, kako bi to naj financirali, potem pristanete pred nami. Kadarkoli gospod Tusk ali gospod Juncker ali gospa Mogherini se vrneta s potovanj, se vrnejo s potovanj, dajo obljube na teh potovanjih in to potem tudi nas nekaj stane. In tega počasi več ne bomo mogli investirati, če ne bomo imeli več sredstev, kajti samo 10 odstotkov namenjamo za operacije izven EU. Poskrbeti moramo seveda za EU večinoma. Ampak seveda tudi s podporo projektom izven EU, podpiramo EU včasih. Zato torej prosim, da ko bo prišlo do revizije tega zonanega mandata, da zagotovite, da bomo dobili več manevrskega prostora, kar se tiče podnebnih ciljev, da bomo blažili težave ne samo v Evropi, temveč, da se bomo lotili tudi vzrokov v državah izvora, odkuder begunci in migranti prihajajo. gospod Piper. Ja, to, kar ste omenili, mi dela skrbi. Kaj ti? Javna banka mora svojo intervencijo vedno biti sposobna utemeljiti. In to mora biti tržno utemeljeno. Če tržni odreženci lahko na običajen način eh, rešijo težavo s komercijalno banko, eh, državno banko, potem naj to storijo javna banka mora vstopiti, če tržni rezultat ni spremljiv, ker naprimer ni možno zgoditi daljnoročnega financiranja. Ali pa, če se manevrski prostor za komercialne banke, ne samo na jugu, temveč tudi na nizozemskem in nekaterih drugih, severnejših državah tako zmanjša, da imajo potem MSP-ji težave dobiti posojila. Potem torej trgu spodleti in mora taka banka posredovati. Ko je bila banka osnovana, spostavljena, nihče ni mislil, da bomo financirali 280 tisoč MSP-jev. Torej, dan danes igrajo MSP-ji zelo pomembno vlogo. Gospa Kapel, To je pomembno, kar se tiče inovacij in informacijskih tehnologij. Vendar pa ne samo, kar se tiče širokopasovnosti, temveč tudi, kar se tiče podokovnih središč. Sodbo Evropskega središča to dobiva nov zagon. Kaj ti? Moramo seveda dovoliti obdelovanje podatkov v Kanadi in ZDA še naprej. To bo imelo posledice celo na ravni regionalne politike v Evropski uniji. Če želimo preprečiti, da se to prenese na Irsko in da se ne bo vse osredotočalo samo na največjih vseh, potem bomo morali v široko pasovnost še več investirati in to tudi tam, kjer nimamo največjih mestnih središč tukaj bomo morali vstopiti, če želimo spet narediti Evropo konkurenčno in pri konkurenčnosti smo veliko izgubili, potem mislim, da se bomo morali tega lotiti. Toliko. Ustno bom pa odgovoril še pisno na druga vprašanja. Banka mora v lastnem interesu in interesu Evropske unije paziti na verodostojnost. In to je bil razlog, zakaj sem našel jasne besede za Volkswagen. Volkswagen je seveda partner, s katerim smo desetletja dobro sodelovali, partner vreden zaupanja in prepričani smo, da bo prihodnje tudi tako, vendar pa v konkretnem primeru je šlo nekaj zelo narobe in to je potrebno razkriti, kajti vsi, ki so bili prizadeti, pa tudi mi kot EU, ki smo pionirski, pri podnebni agendi, bomo ugotovili, da bomo imeli težave, če se izkaže za prevaro eh, razvoj okolju prijaznih motorjev in to smo sofinancirali tudi mi. Tako da torej moramo paziti, da damo pozornost tistim najpomembnejšim stvarem. Sicer bomo imeli tudi mi kasneje težave. Hvala lepa, predsednica. Lahko še ostanete ali morate oditi? Ja, nekaj minut če imam. Torej, to vprašanje investicij v programskih deželah, zakaj je ta delež tako nizek. Pred dvema tednoma smo bili v Grčiji in vidimo, da težave obstajajo. Ja. Grčija. Skoraj 10 odstotkov grškega BDP-ja sedaj podpiramo z našo banko. To je ogromno. Želimo pa storiti več, še vedno, kajti države članice, Evroskupina in IMF in ESM, to, kar se spogajali, to ni neposredno povezano s tem. To bo uspešno le, če bo grško realno gospodarstvo se spet zagnalo in za to smo pristojni. Nisem tako pesimističen. Tudi v Grčiji imamo visoko inteligentna, zelo produktivna podjetja in podjetnike, ki lahko kaj dajo na trg in prodajo na svetovnih trgih in pomagajo povišanju BDP-ja. Nima pa možnosti dobiti posojila, zato moramo pomagati. Še en primer. Pred tremi leti smo za Grčijo uvedli trgovinsko financiranje. Tega prej nismo poznali. In videli smo, da so grški izvozniki imeli težavo izvažati. Potem pa smo spoznali, da nimajo samo težav pri financiranju izvoznih proizvodov, temveč celo pri pridobivanju predhodnih proizvodov, ki jih potrebujejo in jih uvažajo in potem predelujejo in potem vodijo v izvoz. Niso več mogli uvažati. Zato smo torej potem zajeli v to tudi financiranje uvoza. Taka konkretna vprašanja, to je potrebno v programskih državah ukrepiti. Potem bomo morali enkrat tudi narediti bilanco, gospa Gresle. Bomo morali potem tudi ugotoviti, kje kaj ni delovalo in kje je delovalo. In če se ogledamo, kako sedaj se je opomoglo gospodarstvo v Španiji ali na Jerskem, kjer so mm, izvedli občudovanje vreden proces, pa tudi baljske države, potem lahko ugotovimo, da je Evropska unija nekaj prispevala k ukrevanju in če je to storila tudi banka, potem smo ponosni na to. Smo pa pripravljeni narediti tako bilanco, tudi umestno bilanco, če bo potrebno, in jo predložiti. Ja, umestne bilance, to imamo radi pri nas. Naslednje leto bomo šli v Italijo in se ogledali avtocesto med Francijo in Turinom, eden od projektov, ki ga financirate in zato potrebujemo sodelovanje z vami. Pripravljeni smo se odpraviti tudi na pot v Luksemburg, to bo moral sprejeti odbor, tako da bomo enkrat videli, kako se nadzira projekte, še posebno v težkih državah, da bomo izvedeli, kaj o tem. To cenimo. Poslali vam bomo vsa vprašanja do sreda v povdne, na tiste, na katere nismo dobili odgovore. Ines, želite v imenu gospoda Pirinskega še enkrat besedo? Ja, hvala lepa, predsednica. Najlepša hvala predsedniku Hojerju. Slišali smo vsa vprašanja strani kolegic in kolegov, tudi gospod Pirinski je posredoval kar nekaj vprašanj, ki jih bomo poslali v vašo pisarno. Na vse to boste odgovorili. Škoda je, da je današnje srečanje tako kratko. Dobro bi bilo, če bi se srečali na kakšni delavnici ali konferenci, da bi lahko tudi nekoliko bolj poglobljeno obravnavali vse te tematike, na katerih delate. Zelo raznolike teme obravnavate, tudi banka sama se je precej naučila, glede na to, da dela z različnimi gospodarstvi, ki se dopolnjujejo, ki iščejo ravnotežje. Zelo ilustrativno je bilo vse skupaj za naš odbor kot je rekla predsednica, bili smo v Grčiji. Kolikor sem razumela, imate precej negativen pogled na Grčijo, ampak sama nekoliko bolje vem in poznam, kako delujejo tam. Zdi se mi, da stvari delujejo celo bolje, kot smo pričakovali. Ste pa izpostavili kar nekaj vidikov gospodarstva, Dejstvo je, da podjetja nimajo dostopa do posojil, blokirana imajo sredstva, kar pomeni, da nimajo niti možnosti, da naprimer uvozijo material za to, da bi ta podjetja lahko gradila avtoceste. Kot rečeno, podjetja nimajo nobenega dostopa do posojil in so zato v precej brezupnem stanju vseeno pa se mi zdi zelo pozitivno to, kar ste povedali. Kar zadeva sklad za strateške naložbe, res je, da je bilo kar nekaj kritičnih pripomb podanih s tem v zvezi, tudi danes ste jih slišali strani kolega Pipra in ostalih. Zanima me, kaj se bo dogajalo z vsemi temi proizvodi oziroma instrumenti, ki jih ima banka na voljo. Ali bo sklad EFC kakorkoli vplival na to, ali boste svoje klasične instrumente dali na stran. Junkerjev načrt je zelo pomemben z vidika financiranja posameznih projektov. Ali boste vi financirali tudi kakšne druge projekte izven konteksta EFC? Slišali pa smo kar nekaj kritičnih pripomb v smislu, da bo EFSI namenjen predvsem projektom, ki predstavljajo v narekovajih visoko tveganje. Upam, da je banka dobro seznanjena s temi zadevami in v vsakem primeru ste vi bolj v stiku z posamezniki in boste verjetno tudi znali najbolje opraviti to delo. Hvala. Hvala lepa. Medtem smo videli, da so skoraj vsi veliki projekti tudi tvegani, ki imajo svoje izzive pri izvedbi. EFSI želimo od začetka spremljati, kaj ti zdi se nam, da moramo se še kaj naučiti. Hvala za ponudbo, to bomo sprejeli. Hvala lepa, da ste prišli. Želimo vam vse najboljše. Kmalo se vidimo. Nasvidenje. Wir machen heute Mittag um 15 Uhr weiter. Nadaljujemo ob 15. uri za zaprtimi vrati koordinatorji. Gre za mačarsko zgodbo, potem pa ob 16. mislim, da začnemo spet. Ne, 15.30 se popravlja predsednica, nadaljujemo potem z odborom, sestankom odprtim za javnost, potem bomo imeli torej proračun komisije za leto 2016. Hvala lepa, dober tek in se vidimo popovdne.